Good afternoon, ladies and gentlemen. Dober dan, gospe in gospodje, kolegi iz nacionalnih parlamentov, nacionalnih vlad, spoštovane gospe in gospodje, vse prisrčno pozdravljam ob uh, tej uh, posebni seji, uh, ki smo jo pripravljali dve leti. Pri prvem poskusu nismo imeli niti ene prijave od nacionalnih parlamentov in stalnih predstavništev predstavnikov vlad in zaradi tega eh, nam je sedaj uspelo. Eh, veseli smo, da ste prišli. Imamo predstavnike iz eh, enajstih nacionalnih parlamentov in domov, štirje predstavnike odborov Italija, Grčija, Portugalska, Španija, Španija, Finska, Latvija, Hrvaška, Nemčija in Belgija so tu zastopani. Vse presrčno pozdravljam kolega iz Estonije je moral odpovedati zaradi eh, vladne krize, eh, tudi polski kolega je zbolel. Eh, če bi ta dva bila tukaj, bi bilo zbranih še več držav članic. Veseli smo, da so tu stalna predstavnica Irske, Cipra, Malte, Slovenije, nizozemske. Eh, tudi vam presrčna dobrodošlica. Nam je izmenjava z nacionalnimi parlamenti zelo pomembna, kajti naš odbor je eh, namenjen nadzoru proračuna in eh, v 80 odstotkih se ukvarjamo stvarmi v deljeni upravi. In zaradi tega nas zanima, kar želite vi povedati, želimo vas poslušati, želimo pa seveda tudi povedati naša sporočila. Hvala lepa, da ste prišli. Eh, pred, pozdravljam gospoda Lazarova iz Evropskega računskega sodišča, ki je eh, odgovoren za izjavo o zanesljivosti eh, in pristojen je za izračun stopnje napak v vseh teh oddelkih. Gospod uh, Celer iz Nemčije je bil naš poročevalec za razrešnice do leta 2015. Uh, eh, Pozdravljam ga. Tu gre za ključno vprašanje, kako se sredstva porabljajo. To ni nekaj, kar bi kar tako odkljukali, tako kot to počnejo mnogi drugi nacionalni parlamenti, iz katerih tudi mi prihajamo. Torej, eh, poraba sredstev je tam nekaj nespremenljivega in dosti krat pač pravijo To je treba sprejeti, vendar mi se lahko učimo iz leta v leto in pogledamo, kako se stvari da narediti bolje. Pozdravljam tudi gospoda eh, Mögele iz eh, Generalne direkcije za kmetijstvo, gospoda eh, Martina in gospoda Hafa iz Generalne direkcije za kmetijstvo za proračun. Vesela sem, da ste prišli eh, in s tem bi pravzaprav tudi eh, se ustavila in eh, besedo bi dala poročevalcu za tekoče proračunsko leto za leto 2015. Na vaših mizah imate svetlomodre liste, s katerimi se prijavljate k besedi. Upišite se, če želite govoriti, da vam lahko tudi uh, pozovem k besedi in uh, sedaj pa dobi besedo gospod poročevalec. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje, gospod Lazarov, uh, kolegice in kolegi iz nacionalnih parlamentov in vlad. Tudi meni je pomembno, da se vam zahvalim za to, da ste prišli, kajti menim, da je sodelovanje med eh, poslanci v Evropskem parlamentu in eh, poslanci v nacionalnih eh, parlamentih in regionalnih parlamentih zelo pomembno, saj mi tudi podpiramo močno regionalno politiko, zaradi tega je to sodelovanje če dalje bolj pomembno. Mi moramo skupaj formulirati cilje in prispevati k uresničitvi ciljev. V tem trenutku smo v zelo pomembni fazi Evropske unije. Če si ogledamo samo finančne zadeve, potem vidimo, da ne gre samo za razrešnico proračuna za leto 2015, čeprav je bilo leto 2015 eh, posebno leto, to je namreč drugo eh, eh, leto v novem finančnem obdobju in to je tudi prvo leto, ki eh, je popolnoma v odgovornosti in prestojnosti sedanje komisije, eh, kajti to seveda ne velja za leto 2014. Razrešnica za proračun eh, je, poteka seveda tudi v času razprave o polovičnem pregledu o razprave razprava o bilanci eh, eh, dosedanjih učinkov večletnega finančnega okvira. In mi se seveda sedaj sprašujemo, kakšna naj bo bodočnost eh, element, instrumentov za pomoč v Evropski uniji. Evropski proračun se polni iz prispevkov držav članic, ki zopet plačujejo iz svojih proračunov prispevke, ki so jih pred tem davkoplačevalci vplačali. Eh, izvajanje je potem eh, zadeva eh, izvršnih oblasti na nacionalni in regionalni oblasti in dosti krat to ni ustrezno vključeno v nacionalne in regionalne proračune. Naj citiram znanega nemškega komisarja, vsi sedimo v istem čovnu. 80 odstotkov evropskega proračuna, potem ko ga sprejmejo, Eh, ko sprejmejo eh, večletni finančni eh, načrt, se vrača v države članice, tam to potem izvajajo v kmetijski politiki, v raziskavah, v okviru strukturnih skladov in kohezijske politike. Da se sredstva pravilno porabijo v skladu z našimi pravili je ena stvar, prav tako pomembno, da dosegamo eh, cilje, za katere smo se dogovorili v Evropske uniji. In potem pa imamo v tem kontekstu še druge razprave. Eh, če dalje bolj pogosto slišimo, da Eh, je uresničevanje ciljev težavno zaradi eh, večplastne eh, birokracije, imamo evropska, nacionalna pravila in kjer so regije močne, imajo tudi regije svoja pravila. Tisti, ki so vključeni v proces uresničevanja implementacije, imajo največkrat težave in to seveda zahteva zelo veliko dela. Po drugi strani, ko želimo izvajati nadzor, kar je tudi naloga našega odbora, smo odvisni od tega, kar nam eh, ponujajo države članice, od njihovih podatkov, spoznanj, od spoznanj eh, v državah članicah. Lastni podatki, naprimer Evropskega računskega sodišča, so omejeni. Eh, to nas sili v okrepljeno sodelovanje, ki mora biti močneje kot v preteklosti, saj imamo skupni cilj in eh, ta mora priti tudi do izraza pri sodelovanju. Eh, veselim se že razprave v treh omizijih. Veselim se že eh, spoznanj o tem, kako vi gledate na stvari. To namreč ni pomembno zgolj za oceno proračunskega leta 2015, temveč tudi za nadaljevanje evropskih strategij, načrtov in izvajanja eh, evropskega proračuna in uporabe sredstev, ki jih evropski proračun daje vam na voljo. Hvala lepa. Sedaj pa prvi govornik, gospod Lazarov iz Evropskega računskega sodišča. Beseda je vaša, prosim. Eh, hvala lepa, gospa eh, predsednica, gospod eh, Celer, poročevalec za razrešnico za 2015, spoštovani poslanci iz nacionalnih parlamentov. Začel bi z zahvalo predsednici in odboru Ekon, eh, da lahko eh, sodelujem na tem medparlamentarnem sestanku. Zame je vedno zelo pomembno, da sodelujem na razpravah eh, tega odbora. Danes pa seveda je to toliko bolj pomembno zaradi cenjenih udeležencev iz eh, nacionalnih eh, parlamentov in nacionalnih institucij. Eh, to je prvo omizje od treh in ker bom jaz govoril o vseh treh omizjih, bi začel s predstavitvijo Evropskega računskega sodišča. Evropsko Eh, računsko sodišče je varuh evropskih eh, financ. Eh, mi njim ne izdajamo sodnih odločb o proračunskih vprašanjih, temveč dajemo na svete z pravočasnimi poročili. Pomagamo Evropskemu svetu pri nadzoru nad implementacijo proračuna. Eno izmed poročil je letno poročilo o evropskih računih, kjer je eh, Eh, vključeno pravzaprav tudi naše mnenje o zanesljivosti evropskih računovodskih knjig. Jaz sem jaz eh, sem predstojnik eh, Senata 5, ki se osredotoča na financiranje in administracija v Uniji. Evropski mi imamo pač eh, dolg, mi si moramo gledati tudi dolgoročne eh, cilje Evropskega računskega sodišča. Evropsko računsko sodišče je eh, se vedno trudilo, da bi bilo plačevanje eh, bolj eh, enostavno in predmet enotne revizije. Eh, evropski proračun za leto 2016 ne bi znašal 140 milijard evrov. Proračun za 2016 je tretje leto, sedem let skupnega okvira. E, in tu imamo različna področja porabe, imamo različne e, večletne okvirne rubrike. E, države članice so vključene v veliki meri v evropski proračun in sicer prispevajo največji del prihodka Evropske unije. Evropsko računsko sodišče poroča o prihodkih v svojem letnem poročilu in objavlja eh, tudi eh, posebna poročila. Naprimer, naše eh, poročilo o GNI v letu 2013 Mi smo tudi letos poročali o goljofijah z DDV-jem in smo ugotovili, da je potrebno ukrepanje organi v eh, državah članicah eh, izbirajo eh, projekte za investicije, ki ustvarjajo delovna mesta in izboljšujejo infrastrukture in usposabljanje za nezaposlene. Plačujejo seveda tudi zahtevke kmetov in in eh, kohezijske projekte. Eh, in eh, za to gre 80 odstotkov evropske porabe. V skladu s členom 317 pogodbe piše, da se eh, proračun izvaja v sodelovanju z državami članicami in da je pač treba to storiti tako, da je, je plač, eh, poraba učinkovita in ekonomska, da uh, se zagotavlja določena vrednost za denar in da uh, se dosega nekega dodana vrednost. To pomeni, da moramo uh, poskrbeti za dobro porabo in tudi nadzor. O tem bomo govorili v tem omizju, pa tudi v naslednjih uh, omizjih. Eh, naj uh, povzamem naše naloge. Treba je upravljati, preverjati in dokumentirati porabo na odprt in transparenten način. Evropska pravila uh, so jasna in preprosta uh, in usmerjena v pričakovani cilj in treba se je izogibati nepotrebni birokraciji. Porabo uh, preverjajo neodvisni revizori uh, na podlagi naključnih vzorcev in na ta način uh, Eh, lahko Evropsko računsko sodišče eh, že pravzaprav eh, zagotavlja nadzor v zgodnjih fazah. Mi smo zadnje dogodke vzeli kot priložnost, naprimer na področju kmetijstva, ozelenitev, da je potem enotna plačila, globalno Evropo. Eh, če dalje boljša je eh, notranj, boljši notranji nadzor eh, porabe v Evropski uniji in to je del stalnega procesa. Parlamentarni nadzor je ključnega pomena in Eh, Evropski parlament igra eh, veliko vlogo pri nadzoru evropske porabe eh, in odbor KONT je zelo pomemben akter, saj pripravlja osnotek razrešnice in zaglasovanje v plenarnem zasedanju. Kot je že povedano, 80 odsvetkov porabljenih sredstev se porablja v državah članicah in izvršni uh, organi držav članic imajo seveda tudi posebno vlogo v razrešnici uh, znotraj Evropske unije. ECOFIN uh, daje priporočilo Evropskemu parlamentu za razrešnico. Nacionalni uh, in regionalni parlamenti imajo torej dvojno vlogo, uh, imajo nadzor nad porabo uh, svojih vlad, uh, naprimer nad sofinanciranjem uh, kohezijskih uh, projektov in uh, uh, uničevanje eh, finančnih korekcij komisije pri porabi na področju kmetijstva. Eh, eh, v našem letnem poročilu dajemo tudi izjavo o zanesljivosti, o obračunih in pravilnosti prihodkov in porabe. Mi poskušamo pač dati neko celovito sliko o porabi v Evropski uniji. Lepa hvala. Sedaj pa je na vrsti dr. Mugole iz Generalnega direktorata za kmetijstvo. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospod poročevalec, spoštovane poslanke in poslanci, gospod eh, Lazaro. Lahko se eh, zgolj predružim temu, kar je povedal moj predgovornik in zelo pozdravljam to pobudo za izmenjavo mnen eh, med skoraj da vsemi ravni, ki so vključene v um, trošenje sredstev Evropske unije. In to je dobra priložnost za to, da si povemo, kje so problemi in pa da razmislimo o možnih rešitvah. Kot je dejal gospod Celer, vsi eh, imamo iste težave. In verjetno si vsi želimo reševati probleme eh, na enak način in mislim, da moramo biti tukaj konstruktivni. Sedaj pa bi se rad posvetil temi svoje predstavitve. To sta besedi zaupanje in nadzor. Pogosto se uporabljata uh, v istem stavku. Vsi poznamo um, uh, znano frazo. Zaupanje je dobro, ampak eh, nadzor je boljši. Glede na uh, Wikipedijo, zaupanje pomeni, da se ena stran zanese na delovanje druge strani in tako opusti nadzor nad delovanjem druge strani. Uh, Um, potem, to pa je povezano z uh, tveganjem, da, bo do, da ne bo neuspeha, če druga stranka ne bo izpolnila svojih obveznosti. Torej, obstaja neko razmerje med nadzorom in uh, zaupanjem. Lahko bi rekli, da je eh, nadzor podlaga zaupanja, ampak koliko nadzor, nadzor potrebujemo, da bi razvili um, zaupanje in koliko zaupanja bi lahko tako um, proizvedli. Um, Poglejmo si učinkovitost eh, eh, upravljanja skupne kmetijske politike na nacionalni ravni. Eh, kajti tukaj gre za velik del proračuna Evropske unije, stopne učinkovitosti na nacionalnega upravljanja skupne kmetijske politike izvira iz stopne napake, ki jo ugotavljata Računsko sodišče in pa Evropska komisija. Torej, eh, splošna eh, stopna napak znaša 2,9 odstotkov za leto 2015. To je nekoliko nad materialnostjo. To pomeni, da imamo um, um, za nekaj več kot 7 odstotkov izdatkov na tem področju um, izjavo o zanesljivost. Potem um, 2,2 uh, odstotka stopne napak pri stebru 1, to je skoraj da na ravni materialnosti, eh, potem pa še stopna iz stebra 2, še vedno dosega 5,3 odstotkov in kar eh, pomeni, da bi morali tukaj doseči še znatne izboljšave. Toda, ko se osredotočamo na posamične plačilne agencije, je podoba eh, mnogo bolj raznolika. Poglejmo si oceno, našo oceno eh, iz poročila za dejavnosti za drugi stavbr leta 2015. Tukaj vidimo, da eh, smo dobili predržke za 24 plačilnih agencij, kajti stopne znašala več kot 2 odstotka. In niso, nismo tudi našli dovolj faktorjev, ki bi zadeve omilili. To pa pomeni, da je eh, bilo 48 agencij pod uh, eh, uh, eh, stopno materialnosti ali pa niso zahtevali predržkov. In GD Angri je prišel do te ocene zaradi svojih širokih mrež uh, nadzora in pa zato, ker smo uporabljali tudi druge organe, kot je naprimer sodišče, pa tudi um, organe za certificiranje iz držav članic. In to pomeni, da tako dobimo zagotovila, to je tudi skladno za finančno uredbo, uh, da eh, to ne bi bilo možno brez eh, dela eh, nadzornih organov. Kar se tiče zanesljivosti a, a, a, podatkov, menimo, da so ti a, a, zanesljivi, kajti nimamo razloga, da bi menili, da nam bodo države članice pošiljali manipulirane ali pa napačne podatke. Kar pa vemo je to, da Eh, so nadzori, ki jih izvajajo agencije, v številnih primerjih takšne, da ne odkrijajo vseh napak in pa vseh nepravilnosti. Zato eh, GD Agri, ko eh, izdelujejo svoje poročilo o letnih napakah, uporablja oziroma prilagodi podatke držav članic na vzgor in uporablja vse razpoložljive informacije o nadzoru. torej države članice morajo pošiljati poročila in potem to uporablja komisija za svoje delo. In lahko pa udarim, da imamo isti interes kot računsko sodišče, da bi kar se da e, hitro dobili e, sistem enotnega nadzora, enega nadzora. Um, Pogosto eh, slišimo kritiko, da so nadzori preobsežni in da se prevajajo v previsoko eh, upravno obremenitev. Če si natančne pogledamo to kritiko, potem odkrijemo sledeče. Pravzaprav eh, se to navezuje na dva različna pojava. Gre za kompleksnost politike in to vedno znova slišimo in zlasti se to nanaša na drugi stebr. In drugič, pretežke eh, eh, kontrole in pa kazni na ravni upravičencev in pa domnevno preveč intenzivno nadziranje trošenja plačilnih agencijah. In glede na to se soočamo za različno dilemo, kako naj razrahljamo upravno obremenitev, ki izvira iz nadzora in hkrati zagotovimo nizko stopno napak in pa uspešno izvajanje skupne kmetijske politike v državah članicah. Um, sedaj imam pred očmi vsa ta vprašanja in sedaj bi vam rad pred tem ozadjem predstavil naše uh, ukrepe in pa uh, momente, ki sprožijo naš nadzor. Prvič. Mislim, da lahko rečemo sledeče. Torej, uh, nadzori so uh, zapleteni, ampak to odraža zapletenost uh, operacij, ki jih nadziramo. Torej, če bi želeli znižati kompleksnost eh, nadzora, bi morali znižati kompleksnost um, sistema. Torej, z drugimi besedami, eh, potrebna je poenostavitev. Eh, komisar Hogan um, si prizadeva za ta cilj že od začetka in je uvedel celo vrsto um, ukrepov za poenostavitev na ravni Evropske komisije. Želi tudi poenostaviti skupno kmetijsko politiko na ravni osnovnih aktov v kontekstu omnibus. Um, Airbusa in pa tudi v kontekstu naslednjega večletnega finančnega okvira. To je zelo ambiciozna naloga, kajti izkušnje kažejo, da zakonodajni proces in pa politični proces ni ravno takšen, eh, da bi na prvo mesto dajal poenostavitev. In drugič, poglejmo, ši, poglejmo si zaželeno raven eh, skladnosti. Ta eh, je sedaj določena na 98 odstotkov. Ni dvoma, da če si prizadevamo za eh, takšno, eh, takšen odstotek, je to zahteva eh, resen nadzor na terenu in pa se strani Evropske komisije. To zlasti velja za drugi stebr, kjer imamo razmeroma visoko stopno napak. Potrebujemo bolj prilagojen prak materialnosti, ki bi bil bolj prilagojen politikam ampak videti je, da to sedaj ni na dnevnem redu in stopna napak bi morali vsaj uh, soditi uh, iz vidika ravni zapletenosti uh, operacij. Poročilo Evropske komisije pravi, da. Če bo upoštevamo prihodne finančne kolekcije, potem na področju kmetijstva stopnja napak ne bo presegala ravni materialnosti. Zelo pomembno je, da če se le da, uporabljamo moderne tehnologije in pa eh, IT rešitve. Imamo eh, sistem IACS, eh, ki ima poseben način identifikacije ima tudi zelo široko uporabljeno uh, daljinsko uh, zaznavanje in pa ima tudi uh, eh, geovesolsko uh, uh, aplikacijo. In to je primer, kako lahko izboljšamo položaj na terenu in kako lahko hkrati uh, obvladamo uh, upravno bremenitev povezano z uh, nadzori. Uh, Vsa področja eh, skupne kmetijske politike bi se morala zgledovati po tistih področjih, ki že uporabljajo IAKS. Eh, to je dobro za kmetovalce in to je dobro tudi za vnaprejšnje skeniranje oziroma pregledovanje aplikacij. In še nekaj. Naj povdarim pomen eh, nadzora in kontrol, ki temeli na tveganju. In tukaj gre za uporabo načela stroš, stroškov in pa a, a, dobičkov. Plačilne agencije bi lahko znižale stopno napak s 5 na 3 odstotke ali pa celo na 1 odstotek, če bodo njihovi nadzorni sistemi dobro delovali. Do sedaj šest agencij uporablja to opcijo. V prihodnje bi lahko to možnost razširili tudi na druge podporne sisteme pod pogojem, da bodo agencije za izdajo certifikatov na jasen način pokazale, da se lahko zanesemo na nacionalne nadzorne sisteme. Na takšni podlagi bi eh, GD Agri lahko eh, spremenil eh, svoje sisteme nadzora in bi se lahko bolj osredotočal na tiste agencije, kjer je više tveganje napak. In tako bi se uh, lahko tudi približali, približali načelu uh, eh, enega nadzora, uh, oziroma to bi bil zaželjen cilj in tako bi bili tudi naši nadzori bolj ciljno usmerjeni. Naj vam eh, podam še nekaj zgodnih razmislekov o tem, kako bi lahko poenostavili pravni okvir za kmetijstvo po letu 2020. Torej, osredotočiti bi se morali na rezultate. In Vnaprej bi se morali dogovoriti za cilje in rezultate, na to bi se morali osredotočati, ne pa na skladnost. In v skladu s tem bi morali države članice še vedno delovati na podlagi ex ante eh, kondicionalitete. In eh, programe bi morali potekati v skladu z eh, poglavitnimi področji in prioritetami Evropske unije. Tako bi lahko zagotovili zdravo finančno uh, upravljanje. Uh, seveda pa je tako, da so tu področja, ki jih moramo upoštevati, ki imajo naravne omejitve, ki jih potrebujejo drugačen pristop. Osredotočati se moramo na dve področji, torej doseganje rezultatov in pa eh, nadzor eh, izvajanja pravil Evropske unije. Če bi uvedli z eh, obvezne rezultate na ravni upravičencev, to ne bi bilo ravno enostavno. Ampak nadzor ne bi mogel biti eh, samo na nacionalni in na regionalni ravni. Komisija bi spremljala učinkovitost in pa ekonomičnost eh, programov in pa izvajanja, hkrati pa bi še vedno zagotavljala eh, poenostavljen pravni okvir in pa zagotavljanje oziroma skladno z eh, eh, ex ante eh, kondicionalnostimi. Torej, um, če bi uvedli ta sistem, bi lahko znižali upravno obremenitev na ravni upravičencev, pa tudi za uh, plačilne agencije. Pa tudi za ta sistem, ki temeli na rezultatih, bi bilo tako, da uh, bi še vedno imeli zunanjo kontrolo uh, proračuna Evropske komisije. In tako bi ustvarili prostor za zaupanje uh, v državah članicah. Hvala lepa. Hvala lepa. Takoj bomo nadaljevali. Sedaj pa je uh, z nami uh, gospod uh, Šmit, uh, saški državni minister za okolje in kmetijstvo. Uh, Torej, omenili ste, um, zaupanje je dobro, eh, kontrola je boljša. Naj vam podam nekaj številk pri razvoju podeželja. Ima Saška uh, stopnjo uh, napake 2,6 odstotka in uh, komi komisija je potem to stopno dvignila na 4,4 odstotka. Toliko o temi zaupanja in kontrole. Torej, za nas je to vprašanje, kako uh, um, zanesljivi so podatki, ki jih države članice sporočajo Bruslju, odločilnega pomena, kajti le na ta način nam bo uspelo. Kajti uh, samo, če bodo podatki zanesljivi, potem bomo uspešni s sistemom enega nadzora. Uh, toliko z moje strani, sedaj pa gospod minister, beseda je vaša. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica, gospa Gresle, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Pozdravljam tudi predstavnike komisije in pa nacionalnih parlamentov. Spoštovane gospe in gospodje, tudi sam se zahvaljujem za možnost, za to, da tukaj razmišljamo o podpori kmetijstva po letu 2020 posod eh, slišimo besedo poenostavitev in to so omenjali tudi moji predgovorniki in zato smo obrali nekoliko drugačen pristop. Eh, čisto nakratko bi rad eh, nekaj povedal. O svobodni državi Saški smo ena novih zvezdnih držel, kot je bilo že povedano. Tudi mi profitiramo smo profitirali od teh 25 let evropskih podpor. Brez te podpore Evropske unije eh, razvoj svobodne države Saške ne bi bil možen. Vemo, kako pomembna je Evropa za nas in vemo, kako pomembna je Evropa. Evropa za to, da bi še bolje eh, razvijali regije oziroma regije v tistih državah, ki so se pridružile Evropske unije kasneje. Zato je izredno pomembno najti postopke, ki bodo eh, eh, takšni, da se bodo v državah članicah lahko tudi izvajali. Najprej smo se postavili vprašanje. Če pred vsako reformo in med vsako reformo vsak govori o poenostavitvi, zakaj je potem tako težko to poenostavitev tudi uresničiti. En razlog za to je sledeč. Če se pogovarjamo samo o podrobnostih v sistemu, potem lahko dosežemo delne poenostavitve, ampak um, eh, ob tem je še vedno tako, da na enem mestu poenostavimo, na drugem mestu pa zadevo bolj zakompliciramo. Zato bi bilo dobro eh, se osredotočiti na celotno reformo, ne pa da eh, spreminjamo eh, podrobnosti. In potem smo hitro pri tem, da razmišljamo o tem, kakšen del gre v razvoj podeželja, v zaščito narave in v druge področja. In to so zelo kontroverzne razprave. Zato smo naš predlog ločili od vsebine in govorim zgolj o upravnem izvajanju, ne glede na to, koliko odstotkov gre v zaščito okolja ali pa na druge področje. O tem bi se morali pogovarjati kasneje. Tudi to mislim, da je način, kako bi hitreje dosegli sprejemljivost tega oziroma to, da bi to lahko vsi podprli. Seveda eh, so že predgovorniki povedali. Eh, potrebujemo pravni okvir za napake, za korekture in pa za pravilno uporabo sredstev. Kratko rečeno, potrebujemo takšen okvir, ki ga bodo lahko potem države članice tudi izvajaje in ki se ga bodo lahko držale. Za nas je povsem jasno, da moramo sankcionirati goljufije. O tem ni sploh nobenega dvoma, o tem ni nobene razprave, ampak treba je ločevati med postopkovnimi eh, prekrški in pa načrtno goljufijo. In ne nazadnje, pomembno nam je, da eh, dosežemo sprejemanje in pa zaupanje v Evropo. Eh, kajti eh, to, da eh, Evropa ostane skupaj, je pomembneje kot kdajkoli prej in verjetno je to naš skupni cilj. Tukaj smo predočili okvir, ured in pa predpisal, to smo poimenovali džungla predpisal. Začeli smo leta 1994 za uredbo, ki je imela 80 strani. To je bil program za 80 stranmi, v zvezi s tem pa 5 eh, ured s 30 stranmi, ta hipa imamo program s 1000 eh, stranmi in pa več kot 25 ured, potem pa je tukaj eh, še, tukaj so pa še številne smernice z več kot 2000 stranmi. In to je problem. Če želimo vse to spoštovati, če želimo res pri vsaki kontroli, Eh, upoštevati ta pravila, potem so eh, napake že vnaprej določene. Kajte, če imate še tako specializirano upravo, če je aplikacija oziroma prošnja za podporo še tako dobra, se ne morete držati vseh teh predpisov. In Zato je tako, da se teh predpisov v resnici sploh ne da držati. Zato sem vesel, da so predgovorniki govorili o spremembah, kajti pomembno je, da na koncu dosežemo cilj. In eh, ni pomembno, ali je eh, tablica, ki nas tja usmerja 2 cm predolga ali prekratka. To so stvari, ki se lahko na koncu popravijo, ki pa jih ni treba sankcionirati. Kontrolni sistem, tudi to je bila tema uh, mojih predgovornikov. Ta hip imamo uh, takšen kontrolni sistem, kjer nadzira 12 inštitucij, dosti krat iste stvari. Uh, Zato nujno potrebujemo en nadzor z jasnimi predpisi, tako da bo jasno, kdo je pristojen za kakšne kontrole. Kajti eh, upravna obremenitev, ki je s tem povezana, je ogromna. Um, ehm, Baden-Württemberg je pri zadnjem obdobju, ko upravna obremenitev še ni bila tako velika, ugotovil, da Eh, so bili stroški zelo visoki. Naprimer, ekstremni primer, porabljenih je bilo 9000 evrov eh, za, to, eh, za nadzor, zato da je bila ugotovljena napaka v višini 23 evrov. Torej, to kaže, da smo na napačni poti. Lahko bi vam navedel tudi primere Sasaškega. Um, ehm, naprimer, Eh, kazni so bile eh, čisto eh, pre, pretirane za majhne prekrške in problem je ta, da smo se preveč osredotočali na pot namesto na dosego cilja. Um, in uh, tako, uh, če, če ravnamo na dosedanji način, potem se lahko zgodi to, da uh, upravičenci sploh ne bodo več zaprosili za podporo. Torej, treba se osredotočati na cilj in to moramo uh, nujno upoštevati pri naslednjem obdobju podpor. Zato smo obrali drugačen pristop. Eler Reset smo mi to eh, poimenovali, torej eh, sprememba IKSRP-ja iz obstoječega sistema, eh, torej prej ste videli prisojnico te džungle, smo spremenili in marsikaj smo črtali, kajti želeli smo poenostaviti upravo, Eh, torej, želeli smo jasna in zavezujoča pravila, nobenih izčrpnih smernic, če že potem zgolj v obliki opisa postopkov, ne pa kot pravne določbe. Eh, kontrole smo optimirali, tudi o tem so govorili že moji predgovorniki. In seveda, tudi mi smo pri temi zaupanje. Seveda potrebujemo zaupanje v kontrolni sistem. Uh, ampak na koncu je treba zadevo nadzirati, certificirati in če se, ugotav, če se ugotovijo napake, potem uh, je treba izvajati tudi dodatne kontrole in ob koncu uvesti tudi sankcije. V zvezi s tem se povsem strinjamo. Uh, Gospa um, eh, predsednica, omaknili, omenili ste eh, en uh, primer, uh, torej uh, 2,7 odstotkov uh, uh, napak naj bi javili, potem pa je komisija uh, ugotovila, da jih je šlo za 4,4 odstotkov in naj povem, da to tudi ni bila goljofija, ampak postopkovni, um, postopkovni prekršek, postopkovna napaka. In, uh, Naš pristop je bil tak, da smo skrčili uh, um, pravni okvir in naš cilj je, da se osredotočamo na cilje, ne pa, da smo fiksirani na postopke. In naš cilj je tudi eh, načelo enega nadzora, torej s tem pa morajo biti povezane jasne kontrolne odgovornosti za naslednje obdobje podpore Evropske unije. Naj še enkrat povdarim, da nam je pomembno to, da odkrivamo goljufije. Prav tako pomembno pa je, da ponovno vzpostavimo zaupanje in da uh, z osredotočenjem na rezultate eh, ponovno vzpostavimo eh, sprejemanje eh, novega obdobja se strani držav članic. Povabili smo številne države članice k razpravi o teh idejah in vsi so za. Torej, obstajajo regije, ki, eh, za katere so te podpore izrednega pomena, ob koncu pa teh podpor sploh ne koristijo iz omenjenih razlogov. Zato res potrebujemo nov začetek in še enkrat hvala, da sem danes z vami. Zahvaljujem smo se za inovativne predloge, o katerih bomo takoj razpravljali. Eh, estonski govornik, ki je bil na našem eh, dnevnem redu, se je upravičil zaradi vladne krize. Tri predstavniki nacionalnih parlamentov so se prijavili. Gospod Pereira iz Portugalske, prosim. Prav lep pozdrav, gospa predsednica, spoštovani kolegi. Zelo uh, zadovoljen sem, da lahko tukaj predstavljam odbor za kmetijstvo in ribištvo v portugalskem parlamentu. Uh, to sodelovanje kaže, da se Evropa zelo zauzema za bolj tesne stike med evropskimi institucijami in nacionalnimi institucijami. Na portugalskem je primerna uporaba sredstva Evropske unije zelo pomembna, še zlasti na področju izvajanja skupne kmetijske politike. Hkrati pa je Portugalska tista, ki je najmanj izkoristila podporo za proizvodnjo, eh, ki je predvidena za prvi stebr. Kljub temu eh, in glede na to, da izračun temelji na uporabljeni metodologiji, je Portugalska pri prenosu in mm, prevzemu eh, sredstev iz eh, Evropske unije ta sredstva uporabila na področju proizvodnje, eh, razvoja na področju kmetijstva in tako naprej. Eh, pri nas je zelo pomembno poudarjati, da je kmetijstvo profesionalno področje, kjer je v glavnem zaposlenih zelo veliko kvalificiranih delavcev in ki, na katerega stavimo zelo veliko ima pa vseeno zelo veliko težav. Ena od težav je eh, zelo malo stikov med eh, državnimi uradniki in eh, evropskimi uradniki, iz česar izhaja tudi težave pri črpanju sredstev. Naprimer, Lansko leto eh, je bila Portugalska tudi mm, kaznovana in bi morala vrniti zelo visok znesek sredstev zaradi neprimerne uporabe. Eh, ampak ta neprimerna uporaba je bila ugotovljena zaradi napak pri izračunu. Zelo pogosto, če do napak pride, so te napake mm, nenamirne. Uh, in pogosto pride do njih zaradi premalo eh, jasnih predpisov glede uporabe eh, evropskih sredstev. V letu 2015 eh, je bilo tudi zahtevano povračilo zelo visokega zneska iz teh sredstev in In uh, zato se uh, skušamo delati res na izboljšavah na področju sodelovanja med uh, uradniki na nacionalni ravni in na evropski ravni. Izkazalo se je, da je pri uh, razlagi postopkov zelo veliko dvomov. Zelo veliko teorije je, eh, na kateri temeljijo predpisi, ki pa jih je zelo težko izvajati v nacionalni realnosti. In zato se zauzemamo za večjo prožnost pri um, zahtevanih predpisih tudi na področju ozelenitve. E, predvsem pa se je treba izogniti temu, da bi zaradi upoštevanja predpisov o zelenitvi kmetje eh, znašli eh, na ravni nižje rentabilnosti svojega delovanja. Kot sem že omenil, prožnost, ki je potrebna. Portugalska se je leta ukvarjala z eh, izvajanjem predpisov, pri katerih je bilo prožnosti zelo potrebno premalo. In to je samo še en primer, zaradi katerega se tako sodelovanje kaže za bistveno. Še zlasti uh, na področju kmetijstva, kjer imamo številne uh, edinstvene proizvode, tipično nacionalne, eh, proizvode z zaščitenimi oznakami, porekla in tako naprej. In za to, da bomo to lahko zagotavljali še vnaprej, je večja prožnost pri izvajanju evropskih predpisov nujna. Torej, proračun, ki ga je treba strogo izvajati, je eno. Hkrati pa podrojemo proračun, ki bo primirno usmerjen in ki bo šel v pravo smer zato da bomo lahko z uporabo sredstev iz evropskega proračuna prispevali k eh, proizvodnji bolj raznolikih in kakovostnih proizvodov v skladu z vsemi predpisi. No, Hvala lepa. Tudi vam sem hotela povedati številke. Za IFAP na portugalskem smo za razvoj podeželja Eh, javili v letu 2015 3,3 odstotka stopnje napak. Eh, to se je potem eh, zmanjšalo na 10,9 odstotka. 2013 neposredna plačila, ista plačilno mesto, 0,8 odstotka in to je komisija korigirala na 4,7 odstotka pri plačilih. Letos 0,6 odstotka in se nič eh, cela pet odstotka. Če govorimo o poenostavitvah, moramo seveda tudi govoriti o tem, kaj so eh, dosedaj eh, naredile te plačilne agencije. Mislim, da se moramo zanašati tudi na dosedanje kontrole. O tem se moramo pogovoriti s komisiji, se pravi boljša izmenjava informacij, boljša navodila eh, lokalnim službam eh, so pomembni. Eh, kolega Balaruas iz Grčije potem dobi besedo. Mi smo se trudili za OPKP, Grško agencijo zelo potrudili. Pri neposrednih plačilih smo eh, ugotovili izboljšanje. Eh, pri eh, razvoju podeželja situacija ni tako dobra. Javili so ni cela 6,5 odstotka, komisija je to korigirala na 5,1 odstotek. Te številke vam povem zato, da vemo, o čem govori ta ali oni, da ne bomo govorili drug mimo drugega. Kolega, beseda je vaša.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 med, eh, eh, obstajajo pač analize centra, Bruslja in nacionalnih vlad. Če si pa ogledamo številke kumulativno, vidimo eh, to, kar ste vi povedali na začetku svoje prezentacije, da tudi upravljanje vpliva na stopnjo napak. Eh, mi imamo skoraj da isto stopnjo napak eh, pri deljenem upravljanju eh, in spremljanju strani odbora, kot tudi pri neposrednih plačilih strani komisije. Seveda je potrebno poenostavljanje, potrebno je odpravljanje birokracije. mi se moramo seveda znebiti vseh vrt, vrst napak in to bomo dosegli zmanjšanjem birokracije. Naše mnenje glede deljenega upravljanja med državami, članicami in Brusljem je tako, da je to prispevek za deljeno odgovornost. To je evropska vizija. Ob vsem tem je seveda treba ohraniti dodano vrednost, zagotavljati poenostavljanje in fleksibilnost. Eh, potrebna je neka sorazmernost. Poglejmo si seveda tudi eh, SKP. Če si ogledamo SKP eh, v teku časa, od eh, samega začetka eh, do danes. Eh, tu so na samem začetku bile velike koristi, vse do danes. Vendar mi ugotavljamo, da so velike države članice imele bistveno večjo korist od v primerjavi z manjšimi državami članicami. Eh, Brusel očitno ni razumel, da obstajajo tradicionalne eh, oblike obdelovanja, ki jih je tudi treba eh, spodbujati. Eh, podpore so dobivale tudi male države. Rezultat je bil, da so nekateri kmetje dobro shajali s to začasno podporo, hkrati pa so se zgubljale tradicionalne oblike obdelovanja, Eh, obdelovanja. To ne velja zgolj za Grčijo, temveč za Evropo kot celoto. Žal imamo sedaj naslednjo situacijo. 75 odstotkov se v večini uh, uvaža. Eh, v državo, ni več lokalne pridelave, pozabljene so tradicionalne oblike obdelovanja. To je posledica SKP-ja. Mislim, da je treba zagotoviti večjo prožnost, zato da bodo manjše države obravnavane kot regije. treba je okrepiti uh, možnosti SKP-ja za ustrezno delovanje v teh državah. Torej, komisija mora ponovno uvesti posebni člen o hrani. Sedaj imamo, vidimo, tak razkorak, ne zgolj na področju kmetijstva. Naprimer, imamo presežke v Nemčiji v višini devetih odstotkov BDP-ja. E, to pa pogodbe prepovedujejo. če je pač predpovedan deficit, se pač eh, mm, kaznuje država. Če imamo pa tako velik presežek, bi bilo tudi treba državo kaznovati. Hvala lepa, Italija, gospod Martini iz Senata. Eh, tudi eh, sedaj številke pri razvoju podeželja. Imamo devet eh, plačilnih organov, ki imajo zelo različne rezultate, ki pa so se v Italiji izboljšali. 1,35 odstotkov je bilo javljeno, tu so potem korigirali na 3,12 odstotka pri neposrednih eh, plačilih je samo en plačilni organ nad eh, materialno mejno vrednostjo dveh odstotkov, to je AKEJA. Mislim, da bi bili eh, skupaj lahko močneje, če bi pač vlekli v isto smer. Gospod Martini, beseda je vaša. Si, <clears throat> grazie, prezidente. Hvala lepa, predsednica. Sam se ne bom poglabljal v posamezne številke oziroma specifične politike, ki ste jih omenili. Želim pa povedati, da je italijanski senat zelo naklonjen okrepljenemu sodelovanju z odborom za proračunski nadzor v Evropskem parlamentu in sicer v obliki eh, stalnih stikov, ki lahko doprinesejo k izboljšanju rezultatov in k temu, da gremo vsi skupaj kakšen korak naprej. Eh, v Senatu smo na tem področju veliko naredili v zadnjih letih. Leta 2009 smo naredili raziskavo o uporabi evropskih sredstev in o nadzoru nad tem. In v to smo eh, vključili tudi eh, deželjne vlade. Eh, ter vlado, ki so izpostavili razne pomankljivosti, tako pri upravljanju kot eh, birokratske pomankljivosti, pri nadzoru eh, ter tudi pri nadzoru ex post. Kot ste povedali, gospod predsednica, so bili vseeno na področju rezultatov številni napredki, ampak za obdobju do 31. marca 2017 predvidevamo, da bodo eh, sredstva iz skladov počrpana v višini 99 do 103 odstotkov, kar je zelo dobro za Italijo. To je tudi zato, ker se s tem sedaj ukvarja posebna agencija, ki že prinaša določene rezultate. Tudi dežele v Italiji so se zauzele za to in začeli smo razmišljati bolj evropsko. Sam sem bil um, deset let predsednik predsednik dežele Toskane in mislim, da eh, prijatelji iz Nemčije našo deželo zelo dobro poznajo in zato se spomnim razprave, ki smo jo imeli v odboru regiji eh, v zvezi s to problematiko in sicer, da ni problem v regionalizaciji Evrope, temveč v evropeizaciji regiji oziroma dežel, ki naj bi postali res pravi inštrument za izvajanje evropskih politik. In uh, želim še povedati, da bo uh, v senatu, uh, italijanskem senatu predstavljeno poročilo um, Evropskega računskega sodišča in to 22. novembra. In za konec naj povem, da seveda upamo, da bomo lahko storili še več in sicer, da bomo lahko proučili podatke za to, da bomo ugotovili, kako se ti ujemajo med pač eh, glede realnega stanja v državi članici in eh, stanjem, ki ga ugotavlja računsko sodišče. Eh, ugotoviti moram, želimo tudi, kakšne so dobre prakse na področju črpanja evropskih sredstev. Mislim, da to lahko pomaga prav vsem. In seveda želimo tudi premostiti to načelo use it or lose it, ampak glede na to, da že obstaja predlog v tej smeri, se ne bom v to podrobne spuščal. Vsekakor gre za pomoč um, pri premoščanju zamud. Uh, Predvsem pa želim povedati, da se zauzemam za trajno sodelovanje na eh, medparlamentarni ravni na tem področju in zato se izredno zahvaljujem za pobudo odboru za proračunski eh, nadzor Evropskega parlamenta. Hvala. Hvala lepa, eh, kaj te teme ponovadi ne obravnavajo toliko parlamente držav članic. Eh, torej, eh, parlamenti v državah članicah drugače obravnavajo skupno kmetijsko politiko, njihove uprave so različne. Imamo države članice, ki imajo več težav in druge, ki imajo manj težav. In mi bi si seveda želeli, da bi nacionalni parlamenti eh, zlasti tistih držav, ki imajo več težav, se lotevali teh tem. Zato sem tudi hvaležna. E, Italija, e, to ni skrivnost, sodi med države z več problemov. Španija, naprimer za strukturne sklade, Poljska e, pri strukturnih skladih, seveda tudi zaradi obsega denarja, ki se tu porablja. Mi poskušamo dobiti dobre rezultate v Grčiji, tudi včeraj smo o tem govorili v odboru za nadzor proračuna. Torej, mi poskušamo tu eh, pokazati dobro voljo. Potem gospod eh, Mögele, eh, kmetijski sklad. Eh, tu imamo eh, stotstotno nadzor nad dokumentacijo. Eh, eh, kontrole na terenu pa se izvajajo pri petih odstotkih ali manj. Vendar teh pet odstotkov ali manj se kontrolira zelo intenzivno. Mi seveda moramo upravičiti porabo denarja davkoplačevalcev in tu gre za sistemsko vprašanje, kako bi lahko stvari bolj organizirali. To je seveda sistemsko vprašanje, s katerim se moramo močno ukvarjati. In potem pač obračamo stvari tako ali drugače in potem ugotovimo, da je sedanji sistem še najmanj birokratičen. Že 13 let sem v tem odboru in žal mi je. Ko s, nimam nobene boljše zamisli, če imate boljšo predstavo in idejo, kar povejte. Vendar mi smo v tem trenutku v zelo težavni situaciji, ker vidimo določene probleme v državah članicah, pa nimamo rešitev. In zaradi tega nam mora sedaj gospod Möbele povedati, kje so rešitve. Prosim. Thank you, Madam Chair nothing, nothing easier than that. Eh, hvala lepa, nič lažje kot to. Naj začnem eh, z vašim zadnjim komentarjem. Morda bo to nekoliko pokazalo eh, delovanje nadzornega sistema, ki ga imamo. 100 odstotkov nadzora dokumentacije ste rekli in pet na terenu. Mi si pet teh odstotkov na terenu ne bi eh, mogli prevošiti, če ne bi imeli 100 odstotkov administrativnega nadzora. Eh, ta pa je zelo eh, temeljit. Tu gre torej za ukrepe, ki so vezane na eh, eh, zemlišča. Eh, torej, to je zelo eh, eh, dobro, dober instrument, če imajo seveda v državah članicah ustrezne e, zemljiške knjige in podobno. Gospod e, Pereira iz portugalskega parlamenta je omenil finančne korekcije v letu 2008 in pozneje. Vse to je bilo povezano s uh, e, ukrepi vezanih na zemljišča. Eh, eh, do sedaj je pač bilo tako, da eh, je bilo v sistemu veliko zemljišč, ki ne pridejo poštev za podporo. To je sedaj prečiščeno in mislim, da smo naredili zelo veliko napredka. Nekaj podobnega lahko rečem tudi za Grčijo. Tu smo mnoga leta delali skupaj z grškimi kolegi in mislim, da smo prišli do točke, tako lahko rečemo, da sistem sedaj deluje. Rad bi samo povabil grški parlament in pozval grški parlament, da zagotovi vzdrževanje eh, in ažuriranje sistema zato, da eh, moja pohvala ne bo nekaj eh, začasnega, temveč da bom lahko to hvalo in pohvalo izrekel tudi čez nekaj let. Eh, torej, treba je sprejeti dejstvo, da je tu veliko napredka. Eh, če je eh, povprečna stopnja napak 2,9 in za prvi stebr 2,2, potem situacija ni tako slaba. Vendar, kot povedano, situacija ni posod. Enaka, mi imamo še vedno plačilne organe, kjer je potrebno stvari izboljšati. Sistemi, Eh, so največkrat dobro eh, vzpostavljeni in dobro delujejo. Še nekaj komentarjev. Najprej gospod Šmit. Eh, on je razlikoval med goljufijami in formalnostmi. Jaz kot uradnik, ki pripravlja razrešnico za komisarja komisarja, moram seveda izhajati iz pravnih določb, ki ne razlikujejo med eh, zakonitostjo in nepravilnostjo. Mi ugotavljamo, katere transakcije niso skladne z zakonskimi določbami in kjer so bila upravljena plačila neupravičeno in nacionalni organi morajo seveda ugotoviti, kje je prišlo do goljofij. E, ko pa gre za vprašanje, ali naj to financira proračun Evropske unije, lahko samo rečem, da so tu jasna pravila in lahko rečem, Evropski proračun ne sme financirati teh izdatkov. E, če bi to hoteli spremeniti, bi morali spremeniti tudi e, ustrezne določbe, ki govorijo o tem mislim, da do tega ne bo prišlo kar tako, kajti predsednik Kaldera je predstavil letno poročilo in rekel je, da goljofije niso glavni problem, s katerimi se soočamo. E, problem je, da nadzorne sisteme ne e, delujejo dobro, da so registrirana neupravičena zemlišča in tako naprej, da se ne spoštujejo roke in podobno. In teh napak seveda ne moremo zanemarjati, mi se moramo z njimi ugovarjati in uh, zagotoviti, da se ne ponovijo več. To je zelo težavna razprava. Sprejemam tudi dejstvo, da mora biti pravni okvir kar se da eh, preprost, zato da ne bi prihajalo do finančnih korekcij. Korekcije nikoli niso prijetne, eh, kajti eh, denar je treba pač seveda najti. Vendar mi ne smemo preveč napihovati problema. Moj generalni direktor ugotavlja, da so napake okoli 2 odstotka pri celotnih izdatkih SKP, torej to je relativno skromno. In to je tudi skladno uh, z izjavo, da uh, seveda situacija pri plačilnih agencijah niso povsod iste. Imamo države z več uh, korekcij in druge z manj. Sedaj ne bi uh, izpostavljal nobene države članice, ne med dobrimi, ne med slabimi. V preteklosti sem naredil naslednjo izkušnjo, eh, kjer so korekcije najmanjše, je največ protesta. In dejstvo, da stvari ponavadi dobro delujejo, nas vodi v zaključek, da pač eh, se ne bi smelo uh, zgoditi, da se pojavljajo v mojem področju te napake in zaradi tega korekcije ne bi smele biti eh, potrebne. Vendar veliki proračuni vodijo do težav in to lahko vodi do korekcij. Govorili smo tudi o smernicah, teh je manda preveč. Te smernice ponavadi napiše komisija in sicer na prošnjo držav članic. Kajti te menijo, da pravni okvir eh, pušča določene vrzeli, in te je treba izpostaviti tudi zato, da se izognemo poznejšim finančnim korekcijam. Države članice pravzaprav hočejo vedeti, kaj meni komisija o določenih določbah, ki so morda preveč ohlapne, nejasne in tako naprej. Tu imamo torej začarani krok. Po eni strani nas prosijo za smernice, ko jih pa dajemo, jih eh, države ne spoštujejo, eh, bi morali reči, ah, saj so to samo smernice in tega ne bomo eh, dejansko upoštevali eh, in ne smejo biti povod za korekcije. No, to je seveda dilema in ne vidim pravega izhoda iz te situacije, razen tega, kar sem že povedal v svoji predstavitvi. In Eno bi bila poenostavitev. Pomembno je seveda, da razmišljamo o eh, okviru za implementacijo, treba pa je seveda tudi razmišljati o pravilih, ki jih implementiramo. Če eh, zmanjšamo kompleksnost pri pravilih, bodo tudi pregledi postali bolj enostavni. Gospod Pereira je omenil tudi o zelenitev, eh, ki je preveč teoretična. Eh, mi smo to eh, v letu 2016 drugič začeli izvajati. Moj komisar eh, je predlagal celo vrsto poenostavitev za zelenitev. To področje javna, javne inštitucije in tudi računsko sodišče pregledujejo in v tej luči bomo seveda morali pogledati, ali eh, naj nadaljujemo s sedanjim sistemom ali pa naj ga eh, bistveno spremenimo. Slišal sem tudi, da moramo biti fleksibilni, vendar eh, vse, ki eh, pozivajo k fleksibilnosti, pozivam naj povedo, kaj razumejo pod to besedo. Gospod, eh, Pereira je govoril o geografskih označbah in tako naprej, da tu nimamo zadostne fleksibilnosti. Eh, Portugalska ima 200 teh eh, poimenovanj, torej eh, stvari ne morejo biti tako težavne. Tu gre za pravice intelektualne lastnine in te morajo biti Eh, jasno in togo opredeljene za to, da se stvari tudi pravilno izvajajo. Eh, mi ne želimo, da bi eh, geografskih označb, naprimer, zlorabljali tisti, ki ne spoštujejo ustreznih pogojev iz specifikacije proizvoda. Just maybe, maybe make a, a, a last comment on... Dovolite še zadnji komentar v zvezi z eh, vprašanjem po poenostavitvi. Razmislil sem o tem vprašanju in sem sklenil sledeče. Prišlo je do velike spremembe pri skupni kmetijski politiki, ki je sprožila vse te pretožbe v zvezi z zapletenostjo. Se je zgodila leta 1992, ko se je Evropska unija odločila, da bo opustila tržno politiko in da se bo lotila eh, politike podpore prihodkov. In potem smo doživeli Fišlerjevo reformo leta 2003 in pa nadaljne reforme in potem smo povsem uvedli ta sistem podpore a, eh, prihodkov. Do te spremembe pa kmetovalci niso bili vključeni v a, eh, nadzor. Oni so mm, oddali svoje a, eh, a, proizvode, potem ceno je sub, subvencionirala Evropska skupnost. A, ampak od leta 1992 naprej so kmetovalci postali integralni del celotnega sistema. In kaj to pomeni? To pomeni, da imamo sedaj plačila za 8 milijonov kmetovalcev v prvem stebru in pa še za nadaljna 2,5 milijona pod drugim stebrom. To pomeni, da eh, pet odstotkov eh, eh, nadzorov na terenu pomeni nadzor 1,5 milijonov kmetov. In tudi minister Schmidt je to omenil, tudi sam sem to omenil, da moramo opustiti zelo zapleten uh, niz pogojev za um, upravičenost in da moramo se osredotočati na rezultate, na cilje, ki jih želimo doseči. In osebno nisem neoptimističen, da bi to lahko delovalo. Zelo pomembno je, da oblikujemo takšen sistem na takšen način, da ne bomo sprožili enakih problemov, ki jih imamo uh, uh, v sklopu skladnosti in da opredelimo uh, cilje oziroma rezultate, ki gredo tako daleč, da jih lahko dosežemo in nadziramo samo tako, da bomo uh, imeli izredno zapleteno izvajanje tega okvira uh, uh, uspešnosti. Torej, tega področja preveč zakomplicirati. In to moramo imeti pred očmi, ko se tega lotevamo. Sedaj je to slišati kot čarobna beseda, ja, vse bo temeljilo na uspešnosti. In vnaprej bomo določili cilje in eh, rezultate. Ampak sam sem omenil, da moramo delati na ravni upravičencev. To počnemo potem na regionalni in nacionalni eh, ravni. Torej, če bi eh, se lotili tega na isti način, kot smo se lotili skladnosti, potem bomo imeli ob koncu isti problem tudi s tem sistemom, ki temelji na uspešnosti. Hvala lepa. Seveda, sen je, da prozvajamo, potem pa pride nekdo mimo in nam plača. To je sen, ki Eh, ni uresničljiv. In to bo v prihodnosti še toliko eh, manj eh, delovalo z nižjimi proračuni. Sedaj pa gospod Lazarov, vi dobite še enkrat besedo. Vprašanje je, kaj lahko storimo na kmetijskem področju, kajti tukaj se dogaja igrica Črnega Petra. Torej, kontrolira komisija, kontrolira računsko sodišče in tako naprej, torej sproža se veliga kontrol. Zanima me, ali imate razpravo v nasodišču o teh magičnih dveh odstotkih, ki, um, torej ta dva odstotka sta nekako ovira za poenostavitev. Ali teče razprava o tem, da bi sistem nekoliko spremenili ali bo vse ostalo pri starem. Torej, gospod Lazarov, hvala lepa že vnaprej za vaš odgovor. Thank you, Mar Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kot eh, je dejal predstavnik komisije, imamo izboljšavo eh, v stebru ena, kar se tiče stopne napak pri kmetijski politiki. Še vedno so pred nami številne naloge, veliko dela. Prispe prispevek k splošni stopni napake, kar se tiče nepravilnih deklaracij se strani kmetovalcev, ostaja bolj ali manj enak, če primerjamo 2014 in 2015. Opažamo pa tudi to, da je prišlo do izboljšave, pri uh, sistemu uh, eh, LAPIS, kajti uh, države članice oziroma organe drž držav članice so bili bolj pozorni in obet je, da se bo stopna napak uh, znižala pri uh, Eh, neposrednih podporah, torej da bo stopna napak še bolj upadla. Kako nameravamo nadaljevati na, eh, na eh, računskem sodišču? Torej, že sem omenil, zauzemamo se za pristop enega nadzora in razmišljamo o načinih, kako bi spodbujali organe držav članic in pa Evropsko komisijo, da bi podajali natančnejše in eh, pravilnejše podatke o skladnosti, tako da bi njihov lastni nadzor eh, postal bolj zanesljiv in da bi mi potem podali mnenje o njihovih podatkih. Ampak seveda pred nami je dolga pot in upam, da bomo preko našega nadzornega dela spodbudili komisijo in države članice, da podajajo bolj zanesljive rezultate. Hvala. Hvala lepa, gospod minister Schmidt. Zelo so mi bile všeč eh, vaše prostovnice, eh, zrasti eh, tista, kjer črtate tri bloke uredb. Ehm, torej, če bi pa mi črtali skladi, sklade ESI, potem bi bili nekateri zelo nezadovoljni. Tudi sama bi bila nezadovoljna, če bi kaj povsem črtali. Eh, nekoliko manj pa mi je bilo pri teh predlogih všeč to, da bi imeli korist od tega tisti, ki so do sedaj imeli bolj slabe rezultate. Kako nam bo uspelo zagotoviti davkoplačevalcem, da res na najboljši možen način uporabljamo denar? Eh, povsem se strinjam z računskim sodiščem Baden-Württembergem, torej vprašanje je, koliko to stane kako eh, bomo rešili dilemo, da seveda potrebujemo zanesljivost organov, da potrebujemo nek odvračilni eh, učinek, Torej, kako bomo eh, rešili to dilemo, ne da bi hkrati vzpostavili sistem, ki bi imel eh, točno tiste učinke, ki jih, ima, ki jih je omenil, opisal gospod Mögele. Izvolite, gospod Šmit, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoča. Zahvaljujem se gospodu Mögeleju. Že večkrat sva se videla in zato se strinjam z njegovimi izjavami. Eh, všeč mi je tudi eh, ta eh, njegova zahteva po pristopu enega nadzora. Pred nami je velik izziv. In spet moramo prebiti frustracijo nad Evropo in želimo, da imajo države članice spet voljo in veselje do Evropske unije. Jaz nisem nekdo, ki ki bi rekel to, da tisto, kar si je zamislil eh, Brusel, da je to ena sama birokracija. Ne, države članice in regije so tiste, ki so za marsikaj odgovorne same. Vedno znova postavljajo zahteve, ki jih potem organi iz Brusla eh, izvajajo. Eh, kakšne so potem posledice v regijah, v zvezi s tem se vsi strinjamo, ampak sistem moramo poenostaviti. enostaviti. Naj vam podam še en primer iz nekega čisto drugega področja in s tem bi rad um, povdaril to, kar ste ravno vprašali. V Nemčiji imamo. Torej, uh, imamo TÜVT in pa druge organe, ki preverjajo eh, osebne avtomobile in to nalogo podeli država certificiranim organom. In te organe se potem nadzira, če spoštujajo predpise, ki veljajo. Torej, to so zelo zapleteni eh, predpisi in če se držijo teh predpisov za to zapleteno delo. Torej, EU država ali pa regije morajo potem eh, plačilne agencije certificirati in eh, nadzirati in morajo ugotoviti, kje so problemi in potem vključiti Evropo. To sploh ni vprašanje. Ampak tu smo že pri zaupanju. Če zadeve delujejo, potem rečemo, dobro, naj ostane eh, tako. Plačilna agencija se bo vedno v nekem ritmu vedno znova nadzirala in uh, um, uh, certificirala. Če zadeve delujejo, potem jih pustimo uh, delovati. Če ugotovimo, da zadeve ne delujejo, potem je treba to podrobneje pogledati, potem je treba to spremljati. Ampak kar se tiče tega sistema, pa vsem uh, eh, dobro opredeljenih pristojnosti kontrol, uh, Če bi to zagotovili, bi naredili velik korak naprej. Seveda mora vedno biti določena stopna zaupanja in potem bi lahko te kontrole tudi eh, okrnili oziroma jih omejili in bi poglobili eh, kontrole eh, tam, kjer je to potrebno. Kot rečeno, nekaj mi je izredno pomembno. Zame je pomemben razmislek, razmislek, ali ne bi to mm, poenostavitev uprave ločili od razprave, od posameznih povdarkov eh, pri financiranju, naprimer, ali gre tukaj za eh, razvoj podeželja ali za eh, zaščito okolja in tako naprej. kajti torej, toliko in toliko odstotkov gre za eh, ta ali ona področja, ampak eh, problemi v zvezi z upravljanjem so isti. In zato bi bilo dobro najprej razpravljati o sistemu, kasneje pa bomo potem razpravljali o vsebinskih povdarkih. Torej, jaz bi te dve področji ločil, to se mi zdi izredno pomembno. A, torej, kako Evropa ta hip kako Evropa v nekaterih državah članicah vidijo zelo kritično. To uh, me navdaja sa skrbjo. Kajti mislim, da smo v trenutku, ko, nikoli, ko, ko še nismo nikoli tako potrebovali Evrope, kot jo ta hip. In zato moramo ustvariti takšno vzdušje, da bodo eh, v državah članicah sprejemali to, eh, kar mi tukaj sprejemamo oziroma za kar se tukaj odločamo. Hvala lepa bonus malus sistem. Gospod Mögele, se spominjate, pri zadnji reformi finančne uredbe so to zavrnile države članice. Ampak sedaj imamo spet priložnost za to, kajti spet smo pri reformi in ta predlog spremembe bomo znova unesli. To bo šlo hitro, kajti zapisali smo ga že. In pravzaprav smo o tem za državami članicami že razpravljali. In dobro se mi zdi, da probleme rešujemo tam, kjer so ne pa drugod. Dobro, res lepa hvala za vaše pripombe, ki so pri nas padle na plodna tla. Dobro, sedaj pa drugi del. Uh, uh, ustavimo nesmisel uporabiti ali izgubiti eh, v smeri pristopa trošene denarja, ki temeli na uspešnosti. Gospod Lazaros znova dobi besedo. Izvolite. Hvala lepa. Torej, uh, uspešnost, vroča tema. 2007-2013 v tem obdobju je bila napoved glede absorpcije uporabiti ali izgubiti uh, uh, poudarjena. Torej, treba je potrošiti razpoložljiv denar, to je bila prva točka in drugič trebi, tre, potrebno je bilo spoštovati pravila in tretjič uh, je bilo pomembno doseganje ciljev in pa uspešnost. Uh, in s, tako je bilo v preteklosti in to ni bilo v redu in to je bil tudi naš sklep eh, iz leta 2013. Evropska komisija, zlasti eh, gospa Georgijeva, je eh, sprožila kampanjo, da bi spremenili mentaliteto in da bi se proračun začel osredotočati na um, uspešnost. In to podpiramo. Absorpcija in pa sposobnost uporabe uh, sredstev, to je pomemben motor uh, finančnega upravljanja leta 2015 oziroma uh, poročilu iz leta 2015 so povdarjene dejavnosti delovne naloge za boljše izvajanje. In ta eh, delovna eh, skupina je bila vzpostavljena leta 2014 eh, za države, kjer je bila stopna absorpcije izredno nizka. In pomen trošenja denarja EU je drugačen za 28 držav članic. V nekaterih državah članicah so vsote relativno omejene glede na javne izdatke. Za druge države pa so vsote, ki se še, vedno, ki se še eh, morajo potrošiti velik del javnih izdatkov. In v tem poročilu priporočamo, da bi morala Evropska komisija razmisliti o upravljanju eh, sredstev in da bi morala zagotoviti to, da se sredstva učinkovito potrošijo. kajti eh, to mora biti pomemben kriterij tudi pri izbiri eh, projektov. Pokazali smo ta trend v naši analizi v posebnem eh, poročilu leta 2014, v našem posebnem poročilu iz leta 2014 o financiranju poslovnih inkubatorjev smo ugotovili, da primankuje ciljev za razvoj. In to je imelo vpliv na um, te inkubatorje in to je vplivalo tudi na splošno učinkovitost dejavnosti zaposlovanja. Prezrli sta se določeni elementi, ki so pomembni, naprimer um, finančna uh, vzdržnost in pa sposobnost zaposlitve in tako naprej. V posebnem sporočilu o Evropskem ribiškem skladu oziroma podpori za določene projekte smo ugotovili, da so bili projekti slabo izbrani. Projekti so bili naprimer že zaključeni, ko je bila sprejeta odločitev za uh, to, da bodo dobila sredstva. In nekatere projekte so financirali na podlagi tega prvi prišel, prvi dobil in pri tem niso upoštevali kakovosti. Eh, projekte, ki so se pridružili kasneje, pa so takoj zavrnili, zato ker je bil proračun že izčrpan. Torej, eh, slaba izbira projektov eh, je bila nekaj, kar smo zabeležili in to smo zabeležili tudi na področju infrastrukture. In eh, to, smo, torej to slabo izbiro smo lahko ugotovili pri skoraj da polovici projektov. Eh, številni projekti niso bili dobičkonosni in so tvegali, da jih bodo morali zapreti, če ne bodo bili deležni nenehne javne podpore. Torej splošni sklep je bil, da um, tiste investicije, ki jih je sofinancirala Evropska unija, niso prenašali dodatne vrednosti. Uh, leta 2016 smo imeli še eno poročilo o a, eh, pristaniščih in takrat smo ugotovili, da države članice in komisija niso podale dovolj informacij za to, da bi a, eh, načrtovali a, eh, kapacitete. To pomeni, da so bile zadeve spet netrajnostne in neučinkovite in a, tvegali smo, da bomo izgubili a, uloženih 400 milijonov evrov. A, Eh, prišlo je do eh, takšnih situacij, ko bodo potrebna nadaljna javna in trajna javna financiranja. Torej, denar, eh, ki priteče iz Evropske unije, je pomenil, da so bila zahtevana še zelo visoka druga sredstva. Torej, projekte bi morali uh, izbirati tako, da bodo uh, projekte res izboljšali življenje ljudi. Torej, kar se da hitro treba ukrepiti, pristopke temeljino uspešnosti. Evropska komisija je predlagala zakonodajalcu, da morajo države članice vključiti programe, kvantificirane rezultate in pa cilje, ki naj bi se eh, dosegli in pa uh, vključeni bi morali biti tudi kazalniki. Uh, ki bi merili na predek na lokalni ravni in pa na ravni EU. Um, Denar Evropske unije ni denar, ki leži na ulici. Potrebne so visoke vsote, da se sofinancirajo eh, evropski projekti nacionalne in regionalne vlade in pa eh, regionalni in nacionalni parlamenti so vodilni pri oceni tega dodatnega financiranja iz njihovih proračunov. In naj sklenem, ko gre za uspešnost, eh, naj povem to, da sta potrebna dva za tango, torej države članice in eh, Evropska komisija. Hvala lepa. Hvala lepa. Nikolas Martin je naslednji iz um, GD uh, regiji. Gospod Martin, prisrčno dobrodošli, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Vsem dober dan. Hvala lepa za to priložnost, eh, da sodelujemo na eh, tako pomembnem sestanku s tako pomembno temo. Eh, všeč mi je provokativni naslov tega dela. Eh, tu se vsi ustavimo in začnemo razmišljati, kaj je treba storiti pri zagotavljanju najboljše uporabe evropskega proračuna. To odraža pravzaprav tudi to, kar smo že eh, storili za obdobje 2014-2015 na podlagu eh, predloga komisija sta svet in parlament za obdobje 14-20 Eh, vzpostavila radikalno eh, nov eh, okvir za evropske strukturne in investicijske sklade in to je seveda korak proč od absorpcije in skladnosti in korak bliže pristopu usmerjenemu v cilj in rezultat. Seveda je treba porabiti denar, da dosežeš nek rezultat. To ni alternativa. Eh, izkušnje kažejo, da če ni nekih spodbud za eh, pravočasno porabo denarja, potem obstaja tveganje zamud. In naj spomnim, da je eh, sistem M plus 2, M plus 3 nastal Eh, zaradi vse eh, več neporabljenih eh, sredstev. Torej, treba je bilo vzpostaviti določene motorje za porabo v državah članicah. Mi bi se morali torej osredotočiti na pravočasno porabo denarja in vsega, hkrati tudi na pametno uporabo denarja. E, v obdobju 2007 do 2013 teh mehanizmov ni bilo. Premalo smo se osredotočali na učinkovitost e, države članice in tudi mi smo opravljali evaluacije, mi smo opravljali ekspost eh, evaluacije, da ugotavljamo, kaj se je zgodilo eh, z denarjem. In eh, tu imamo pravzaprav dva elementa. Izhajamo iz makroekonomskega modela in ugotavljamo, kaj se je dogajalo z denarjem. Torej, Eh, en evro eh, porabljen v obdobju 2007 do 2013 eh, ima donos 2,74 evra. To je torej model, kar pa se je pokazalo tudi pri poznejših pregledih. Mi imamo dokaze, da iz evaluacije. Vidimo, da je prišlo do velikega števila novih delovnih mest, novih avtocest, kanalizacij in tako naprej. Torej, mi smo si natančno ogledali, kaj se je zgodilo in vidimo, da so rezultati financiranja bili dobri. Vendar oglejmo se sedaj obdobje 2014-2020. To je namreč eh, izziv. Tu vidimo štiri nove elemente, ki skupaj ustvarjajo nove mehanizme za povečanje učinkovitosti. Eh, najprej usmerjenost v rezultat, cela vrsta določb eh, v uredbah, sili države članice, da naj pri odločanju o programiranju financiranja da to storijo najprej eh, tako, da ugotovijo, kakšen naj bi bil rezultat porabe denarja. In za vsak program imamo eh, okvir eh, učinkovitosti, eh, tu imamo določene eh, kazalce, eh, s katerimi merimo napredek določene se tudi eh, posledice, konsekvence, če določenih mejnikov ne dosežemo. Pomembno je, da se to stori na ravni operativnih programov in ne na ravni partnerskih sporazumov. Operativni programi so namreč raven, kjer se sprejemajo odločitve in kjer je mogoče določiti cilje, eh, Eh, ki jih moramo opredeliti, zato da bi tudi eh, za, za nje določili eh, realistične indikatorje. Imamo tudi strožje obveznosti glede evaluacije in poleg tega imamo tudi določeno ex ante pogojevanje, torej določeni so pogoj za porabo denarja. Torej, najprej je treba imeti ustrezne, uh, ustrezno zakonodajo. Uh, še bolj pomembno pa je, da se določijo ustrezne strategije, naprimer za izobraževanje, za zdravstvo in tako naprej odločitve o izbiri določenih eh, operacij eh, se ne sprejemajo naključno, temveč v skladu z določeno sprejeto eh, strategijo, ki zagotavlja tudi ustrezen izbirni postopek. Kaj je ključni element? Mi potrebujemo okvir za odločanje pri programiranju. Torej, mi želimo rezultate. To je izhodišče našega odločanja eh, o uporabi sredstev. Države članice morajo določiti cilje, eh, indikatorje za rezultat in potem pa je treba razmisliti, katere operacije je treba financirati za dosego teh rezultatov in ciljev. Torej, države članice se morajo vprašati, tri stvari in to komisija preverja. Kaj naj se spremeni za investicijo, kako se meri ta sprememba in kako, uh, kateri ukrepi lahko uh, prinesejo to spremembo. To je nekaj zelo razumljivega. In to Eh, lahko dejansko tudi deluje v praksi. Eh, potem pa eh, okvir učinkovitosti, to je tudi način spremljanja s ključnimi kazalci. Tu so predvidene tudi določene sankcije, da bo nekdo izgubil finančna sredstva, če ciljev ne doseže ob koncu programa. To seveda ne pomeni, da pozabljamo na uh, nepravilnosti, to je še naprej pomembno in mi imamo tudi uh, uh, določen okvir za uh, preverjanje pravilnosti porabe sredstev. Mi bomo torej v naslednjih mesecih in letih to natančno spremljali. Uh, Se pravi, tu ne gre za sistem ali ali, e, mi imamo še vedno jasna pravila e, črpanja denarja. E, države članice lahko izgubijo denar, če ga ne porabijo. E, torej, mi zagotavljamo pravočasno porabo z našimi pravili. E, sedaj imamo torej spodbude tudi za učinkovitost. E, Mi imamo tudi določene nagrade eh, za države članice, ki dosegajo pravočasno eh, mejnike. Imamo pa seveda tudi eh, določeno prekinitev plačil v primeru nepravilnosti, nedoseganja mejnikov ali pa ciljev. Evropski parlament je podprl ta sistem ta novi okvir in tu je dejansko nek premik in to vidimo seveda tudi v razmišljanju v državah članica. Hvala lepa. Hvala lepa vam. In sedaj dobi besedo stari eh, znanec, saj po imenu, gospod Van Rompuy iz Belgije. Eh, on predstavlja predstavniški dom v Belgiji, ne vemo natančno, kateri dom počne kaj. E, o Valoni se je seveda zelo veliko govorilo in e, določene stvari bi nam morali razložiti. Torej, beseda je vaša. A ah, ja.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 Eh, belgijski poslanski zbornici, sem sicer flamec, ampak to je zvezdna poslanska zbornica in zato govorim v imenu Belgijcev. Hvala za vaše povabilo, sem predsednik odbora za proračun in finance v poslanski zbornici. Ta odbor ima pomembno vlogo pri nadzoru in potrjevanju proračuna. Prihodnji teden bomo potrevali osnutek in upamo, da bo šel skozi parlament. E, želimo seveda doseči ravno težje in to smo želeli doseči do leta 2018, vendar žal e, se bo to premaknilo nekoliko naprej, tako da je naša ambicija predvsem, da ne bi zašli v postopek zaradi primankljaja. To je naš cilj. V tem kontekstu, ki je zelo zapleten, je bistveno to, da smo vsaj tisti, ki smo v evrskem območju na isti valovni dolžini, kar se tiče proračunske politike. ta obveznost, da se doseže ravnovesje in da imamo pri tem toleranco do treh odstotkov, je zelo občutljiva. Mislim, da si je treba prizadevati za dosego tega ravnotežja, predvsem zato, da se ne prispeva k večjim zadolžitvam v nacionalnem proračunu. Taka srečanja, kakršno je današnje, so pomembna. Seveda je treba osvetliti vprašanje nadzora nad nacionalnimi proračuni, postavlja pa se tudi vprašanje nadzora nad evropskim proračunom. Tukaj imamo proračunski organ, komisija, ki mora storiti vse za to, da se bo izvajanje proračuna izvajanje vršilo na zanesljiv in učinkovit način. O proračunu lahko presojamo šele, kadar se izvršuje. leta 2018 se morda ta gospodarska in finančna kriza še ne bo končala in parlament bo moral izvajati nadzor eh, nad tem, na kakšen način je bil uporabljen davkoplačevalski denar. Morali se bomo boriti proti eh, korupciji, proti davčnim utajam, proti zlorabam in eh, tu uvesti ničelno toleranco. Poročila računskega sodišča nam kažejo, da prihaja na evropski ravni do pomankljivosti da je določen odstotek proračuna tudi izgubljen in to zato, ker se proračun ne izvršuje v skladu s trenutno veljavnimi predpisi. In tako um, smo nekoliko presenečeni, ko vidimo stopnje napak, ki se še pojavljajo naprimer na področju kohezijske politike, na področju kmetijske politike in politike za razvoj podeželja smo še vedno nad petimi odstotki, pa čeprav smo bili pred desetimi leti okrog eh, deset odstotkov, je neko izboljšanje tukaj vidno, ampak še vedno je eh, stopnja napake precej visoka. Torej, tisto, kar je potrebno za eh, Polnjenje proračuna mora imeti določene garancije, tudi glede zanesljivosti številk, ki se eh, predstavljajo. Upravljanje v nekaterih državah članicah bo gotovo imelo zelo velik pomen. Seveda si nihče ne želi slabega upravljanja ampak ta protievropska naravnanost uh, črpa energijo prav iz tega slabega upravljanja in iz tega, uh, da se širi prepričanje, da eh, sredstva iz evropskega proračuna in iz nacionalnih proračunov, torej da se davkoplačevalski denar ne uh, porablja na primeren način. Uh, In na to se morajo odzvati tisti, ki nadzirajo proračun, pristojni odbori. Eh, seveda potrebujemo tudi politiko za mm, eh, izterjavo eh, sredstev, vendar pa smo v obdobju 2000-2006 že videli, koliko je bilo zamude pri izterjavo črpanju sredstev iz strukturnih skladov in na to pri izterjavah. E, žal pa je parlament vedno podelil razrešnico in to kljub vsemu, kar je bilo ugotovljeno, naprimer padec Santerjeve komisije. Eh, zato morajo tudi lokalni in regionalni organi primerno svo, odigrati svojo vlogo na področju nadzora nad porabo sredstev. In ko so številke tako dolgo časa rdeče, eh, ko imamo težave z izterjavo, eh, ko imamo tako visoke stopnje napake, pri vseh teh zadevah je potreben nek koncept evropske politike za področje izvajanja proračuna. Denar se mora namreč porabljati za skupno dobro in zato uh, je to načelo porabi ali izgubi nesmiselno. Potrebujemo neko razumno porabo sredstev, s katero uh, v katero bodo imeli naši državljani zaupanje. Eh, in pri tem moramo paziti na učinek, ki ga ima poraba sredstev eh, kratkoročno eh, in na tisti, ki ga ima dolgoročno. V različnih državah so pristojnosti za to razdelili med različne ravni, vendar pa to ne sme ovirati izvajanja proračuna. Ravno obratno, zaradi različnih pristojnosti oblasti na različnih ravneh, je treba še bolj zagotoviti dobro upravljanje. In eh, taka srečanja, kot je današnje, ki je organizirano eh, pod okriljem Evropskega parlamenta in na katerega so povabljeni tudi predstavniki nacionalnih parlamentov, eh, bi bilo še učinkovitejše, če bi bili vajn, vključ, vajn vključene različne ravni oblasti vsi tisti, ki uh, sodelujejo pri izvrševanju evropskega proračuna. Seveda se parlament ne more odločati o proračunu na podlagi rezultatov, to počne svet. Um, države članice in uh, to, ta, ta proračun tudi izvršujejo. Uh, In zato je res treba poskrbeti za primerno uresničevanje politike deljenega upravljanja. Si pa pri tem postavljamo kar nekaj vprašanj. Vsako leto se je treba odločiti o proračunu za, uh, v okviru sedemletnega obdobja. Seveda je treba zastaviti določene perspektive, vendar pa ne na preveč tok način. Potrebujemo neko dolgoročno vizijo, ne da bi pri tem eh, padli v nevarnost planskega gospodarstva po sovjetskem modelu. In, um, Tako, gospa predsedujoča, skušal sem predstaviti nekaj idej, eh, ki naj prispevajo k, dodat, k razvoju te razprave. Eh, ja Hvala lepa, mi smo pa vsem na vaši strani. Eh, gospa Borovec iz Polske se je prijavila k besedi. Sploh nisem računala z vami, slišala sem samo, da je ena kolegica sporočila, da ne pride. Beseda je vaša, prosim. Jako przedstawiciel polskiego parlamentu, ale też jako poseł reprezentujący Polskę Wschodnią, gdzie... Hvala lepa kot predstavnica polskega e, parlamenta in predstavnica vzhodne Polske, kjer se je marsikaj naredilo s pomočjo Evropske unije, kjer pa je treba še zelo veliko storiti. Želim poudariti, da se zauzemamo za učinkovito porabo denarja iz Bruslja. Pomembno je, da povdarimo dejstvo, da bi porazdalitev evropskega denarja morala biti blizu evropskega državljana. To velja tudi za SKP. V času eh, evropske integracije se je to večkrat izkazalo tudi kot oziv na nove izzive. Eh, ko je bil denar potreben ne zgolj za lokalne namene, temveč tudi za zašito okolja, eh, za investicije v inovativno gospodarstvo, šolstvo in tako naprej. Reforme so potrebne, eh, mi pa moramo biti zelo previdni pri reformah. Zato, da ne bi z novimi reformami izgubili to, kar smo že dosegli nove prioritete morajo biti v skladu s prioritetami eh, Evropske unije in eh, mi moramo zagotoviti, da jih tudi primerno financiramo. Hvala lepa eh, za vaše besede. Če želi kdo besedo, naj se prosim prijavi s takim listom. Skladi so različni v kmetijskem skladu je močen položaj upravnih organov in v regionalnem skladu pa je podobno in tu se eh, pojavlja še en element. V tem skladu je pravzaprav veliko denarja, skoraj da preveč denarja. Eh, se pravi, tu eh, se ta denar ne porablja. Če bi ga potrebovali, bi ga tudi porabili. Za nas bi bilo zanimivo videti, kako je s tem. Dolgo eh, časa potrebujemo za zaključek eh, večletnega finančnega okvira. In če zapade denar, eh, se, začn, se začnejo pravi problemi. Države članice so dosti krat zainteresirane za hitro porabo denarja, ne glede na to, da bi eh, morali predtem natančno preveriti, ali denar sploh potrebujejo. Torej, lahko bi vam prepovedovala zgodbe o tem, kaj se je vse dogajalo. Torej, ta evropski denar mora biti porabljen bolj načrtno za rast, za zaposlovanje več kondicionalnosti eh, bi morali vključiti, več pogojev. To je tudi trend. Ta denar postaja tudi čedalje bolj eh, dragocen, ker ga je čedalje manj na evropski ravni. Torej, hvala lepa. Eh, za nas se zastavlja vprašanje, kje je dodana vrednost, kaj delajo države članice s tem in ta vrednost vidik bo obvladoval tudi naslednjo finančno obdobje. Gospod Martin, eh, prosim povejte nam še enkrat nekaj o bodočih finančnih obdobjih, potem gospod Lazaru, eh, vi nam povejte nekaj o eh, porabi sredstev v strukturnih skladih, potem vas prosim za nekaj besed nacionalnim parlamentom, projektom. Eh, gospod Van Rompuy, mi vidimo, da obstajajo eh, ustavni problemi v državah članicah, ti so dosti krat eh, povezani z otekanjem sredstev, tudi o Španiji bi lahko pisali o problemih zaradi federativne strukture države. Nemčija je tudi federativna država, pa ima drugačne probleme. Morda bi nam vi lahko povedali več o Belgiji. Brusel, prestolnica, ima že nekaj časa probleme. V začetku tega leta so mnoge probleme v Belgiji rešili, upam, da bo tako tudi ostalo. Torej, kakšni so, eh, kakšne so možnosti nacionalnih posegov v to problematiko? Gospod Martin, najprej dajem besedo vam. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Nekaj stvari bi rad omenil ker so se pojavljali v dosedanji razpravi. Torej, vprašanje stopnje napak. Eh, se je zastavilo, dosti krat govorimo o tem v tem odboru eh, in sicer v kontekstu kohezijske politike in strukturnih skladov sklicevali ste se na dejstvo, da je računsko sodišče eh, za obdobje 2007 do 2013 ugotovilo, da je stopnja napak okoli 5-6 odstotkov. Naj to postavimo v nek kontekst. In to je tudi nekaj, nekaj, kar izhaja iz poročila sodišča in iz poročila o letni aktivnosti eh, našega generalnega direktorja. Eh, bolj, ko se približujemo koncu nadzorne verige, bolj se spreminjajo številke. Eh, nacionalni organi vidijo stopnjo napak 3 odstotke, potem eh, je treba upoštevati eh, proces eh, korigiranja. Tu imamo neko metodologijo in na koncu imamo neko, nek preostanek pri dveh odstotkih proizvodnosti natančne številke bomo seveda imeli, ko zapremo knjige. Še en problem je naslednji. Mi smo naredili nekatere eh, bistvene eh, spremembe za eh, povečanje zanesljivosti. in eh, mi potrebujemo uh, boljšo zanesljivost eh, pri preostali, uh, pri preostanku uh, stopnje napak. Mi moramo pokazati, kakšen je tudi preskok uh, v obdobju 2006 do 2014 eh, nam je, dalo, nam je uspelo močno znižati stopnjo napak. Potem administrativna zmogljivost za to, da bi upravljali sredstvi, je treba seveda sodelovati z državami članicami, da izboljšajo svojo zmogljivost. E, tu imamo določene kondicionalnosti, e, ki jih moramo upoštevati, pa tudi tehnično e, pomoč, ukrepe komisije. Tu je namenjeno zlasti državam s šipkejšo administracijo, ki potrebujejo dodatno pomoč. E, tu gre seveda za zelo zahteven proces in zaradi tega se tu daje velika podpora. Mi imamo pilotne projekte v določenih regijah, e, kjer intenzivno sodelujemo z nacionalnimi in regionalnimi administracijami in Eh, potem črpanje sredstev 2013 do danes za eh, sklad za regionalni eh, sklad, za strukturni sklad. Tu je šlo za eno milijardo od 270 milijard. Seveda je tudi to zelo skromno, eh, vendar eh, se bo to seveda spreminjalo v teku obdobja, ko se bomo približevali koncu obdobja. Tu imamo pač tudi eh, mehanizem, ki spodbuja absorpcijo e, in mi pomagamo Eh, državam članicam pri eh, porabi eh, razpoložljivih sredstev in sicer ob spoštovanju seveda določenih pravil za skladnost. Zagotoviti je treba transparentnost. Se pravi, na nacionalni in regionalni ravni je treba zagotoviti, da bodo uh, organi lahko spremljali porabo, da to lahko naredijo eh, državljani in za obdobje 2014-2020 imamo bistveno večjo eh, preglednost, transparentnost. Eh, na platformah je mogoče videti, kaj je načrtovano na lokalni, na regionalni ravni, kateri ukrepi so predvideni, kateri za dosego katerih rezultatov um, in tako naprej. Torej, ti podatki bodo vidni in uh, vsi zainteresirani bodo to pač uh, videli. prihodnost. Komisija seveda razmišlja o obdobju po 2020. Iz eh, razprave eh, o proračunu in tudi iz sporočila komisije o srednje umestnem eh, pregledu izhaja, Eh, da eh, bomo seveda izhajali iz tega, kar je že narejeno za obdobje 2014-2020. Uporabili bomo izsledke iz implementacije sedanjih programov, videli bomo, kaj um, deluje, Pri kohezijski politiki pa velja, da je kondicionalnost eh, primeren instrument, ki lahko prinese določene eh, rezultate, morda bi ga lahko še naprej razvijali. Eh, poenostavljanje je pomembno, čeprav smo dosegli že določene napredke, imajo mnogi vtis, da, da stop do finančnih sredstev še vedno ni tako preprost, kot bi moral biti in eh, še vedno države članice ne eh, zagotavljajo primernega skupnega upravljanja sredstev. Se pravi, tu eh, v tekočem okviru želimo doseči napredek. Fleksibilnost je bila tudi omenjena. To bo tudi nekaj, kar je treba upoštevati eh, za obdobje po letu 2020. Treba je zagotoviti tudi povezavo z eh, gospodarskim upravljanjem. To so povedali tudi govorniki danes. Torej, o tem bomo razmišljali v prihodnje, v naslednjih mesecih. In uh, komisija namerava pripraviti predlog do konca naslednjega leta. Tudi na področju komisije, kohezije bomo dosegli nekaj pomembnih mejnikov. Imeli bomo kohezijski forum junija 2017. To bo priložnost za nadaljne neformalne eh, konsultacije in razpravo o ključnih vprašanjih. Kohezijsko poročilo bo objavljeno v drugi polovici leta. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Poročevalec je želel besedo. Joahim. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča. Ravno zato, ker a, so danes z nami kolege nacionalnih in regionalnih parlamentov, moram povedati, da, njih, da so prav vsi povdarili a, um, strukturne sklade, a, kako pomembni so za kmetijstvo v regijah in kako so a, dobrodošla ta sredstva v regijah. Ampak vendarle.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 podi, torej obdobje teče že od leta 2014, ampak ob koncu 2015 eh, so se nakupičila plačila za preteklo obdobje, ki je, se je končalo leta 2013. Eh, tukaj je šlo za 23 milijard eh, računov, ki so bili izstavljeni na podlagi projektov, ki izvirajo iz preteklega obdobja. In uh, ti nakopičeni računi še niso obdelani do konca. Uh, to je denar, ki so ga regije eh, enkrat potrošile in sedaj bi moral ta denar manjkati v proračunih. Hkrati pa prihaja do izrednih eh, eh, zamud pri začetku novega obdobja. Ugotoviti smo morali, da je ena petina držav članic šele imenovala plačilne agencije za projekte in da je prišlo do velikih zamud pri partnerskih sporazumih in na teh eh, temeljijo operativni programi. In ti eh, so bili še, eh, le sedaj 100 odstotno potrjeni in sedaj se lahko začne projektno delo, ampak za nami so že tri leta tega, tega obdobja. Uh, 18-19 ehm, bi moral eh, steči že postopek ovrednotanja, kajti eh, na podlagi uspešnosti se potem lahko ehm, eh, izčrpajo tudi rezerve za uspešnost. Želel sem vam zgolj ponazoriti, kako ogrožena je ta politika. Kajti, če, je ta politi če je to politično področje tako pomembno, potem bi morali eh, veliko bolj intenzivno delati na tem, da bi te zadeve uredili in da bi se projekti izvajali, eh, kajti to, to je smiselno. Sicer vam lahko zagotovim, toliko je prošen za evropski proračun. Ampak mi smo tukaj omejeni. Kajti 80 odstotkov denarja, ki je namenjenega za kmetijstvo in pa za razvoj podržele, gre v države članice. In zato se postavlja vprašanje, ali bi morali strukturno politiko v dosedanji obliki eh, nadaljevati, ali pa smo pravzaprav sploh v stanju, ali smo sploh sposobni s tem nadaljevati v prihodnje. In zato potrebujemo soglasje med vsemi ravnmi, torej med ravnjo, kjer se izvajajo projekti, kjer so prejemniki, to se vrši v vaši odgovornosti in pa eh, med tistimi eh, ravnmi, kjer se zasledujajo cili. Eh, torej, to vključuje Evropska raven in pa Evropski parlament. Če obstajajo uvire, zato, da bi se zadeve lahko v skladu s pravili izvajale, potem se moramo o tem pogovoriti. Ne pa, da potem v naslednjih treh, štirih letih eh, doživimo iste probleme, kot jih imamo sedaj, samo v veliko večjem obsegu. 2017 eh, bomo imeli proračun, ki bo eh, zelo obremenjen zaradi aktualnih dogodkov in eh, sredstva, strokovna sredstva za kmetijstvo in pa za okolje so se že za 15 odstotkov znižala, kajti iz novega obdobja ne bo denarja. In torej že sedaj eh, eh, prelagamo zadeve v prihodnost in zato moramo o tem govoriti. Ali lahko to skupaj, ali lahko in ali hočemo to skupaj urediti. Hvala lepa, gospod Van Rompuy potem pa še gospod Lazarov. In a, eh, gospod Lazarov nam bo potem podal vodje v, tretje, eh, v tretji krok pogovora. Eh, Belgije in federalna stat je med heel wat bevoegdheden voor de deelstaten Wallonije, Vlaanderen. Belgija je zvezdna država in te zvezdne enote imajo kar pomembne pristojnosti. To ste že videli pri zadevi s CETO. Sporazum na državni ravni mora biti sprijet najprej v vseh treh regijah. In te regije se morajo izreči o tem, ali podpirajo podpis določenega sporazuma ali ne. Torej imamo neko hierarhijo. V Nemčiji je Bundesrecht nad Landesrecht, torej zvezdno pravo nad deželjnim pravom, e, ni pa tako tudi v Belgiji. V Belgiji imajo e, regije določene izključne pristojnosti. In sam sem bil tudi pos, um, član flamske vlade, pristojen za zaposlovanje in gospodarske zadeve in uh, zvezna, uh, torej eh, regionalna vlada ima določene izključne pristojnosti pri uporabi sredstev iz nekaterih strukturnih skladov in pri tem zvezna vlada nima nič. Valonija, na primer, ki je stara industrijska regija, kjer sicer dejavnost zelo upada in kjer je zelo veliko težav zaradi tega. In, eh, kjer je treba ustvarjati nova delovna mesta na področju novih tehnologij in tako naprej. Torej, za nje je uh, vprašanje sredstev iz strukturnih skladov zelo pomembno. Torej, pri nas je to vprašanje eh, na regionalni ravni zelo pomembno in logično je, da so nekatere regije, da je lahko ena regija bolj občutljiva od druge za določena vprašanja. Uh, Eh, ki so znotraj te regije bolj pereča. Na flamskem, na primer, je to kmetijstvo, tudi kmetijstvo je v Belgiji eh, v regionalni pristojnosti in zato se eh, sredstva delijo na regionalni ravni. In pri tem nima nacionalni parlament nobene besede gre za izključne pristojnosti zvezdnih enot. pri uporabi strukturnih skladov, o čemer se odločitve sprijemajo torej v e, regionalnih parlamentih in ne v nacionalnem. Torej, razpravljamo o učinkovitosti e, izvrševanja proračuna, e, razpravljamo o projektih, ki pogosto niso zelo smiselni, tudi rezultati niso pričakovani. In v zadnjih letih smo se kar veliko pogovarjali o tem in o kriterijih za ugotavljanje uspešnosti. Zdaj pa ali se to ocenjuje na zvezdni ravni, to je bilo vprašanje. Ne, torej tudi to eh, oceno se izvaja na regionalni ravni. Belgija je ena od držav, ki je gotovo dala regionalnim organom, torej regionalnim enotam, največje pristojnosti. Seveda imamo nekatere separatistične sile, eh, ki so tu prisotne, ampak eh, kakorkoli vse je znotraj Belgije že eh, eh, regionalizirano, torej se o vsem odloča na regionalni ravni in o proračunu prav tako. Nacionalna država se ukvarja le z vprašanji socialne varnosti in z uh, dolgovi medtem ko se o uporabi skladov odloča eh, na regionalni ravni. Upam, da sem zadovoljivo odgovoril na vaše vprašanje. Hvala lepa, spet smo se veliko eh, naučili, torej to moramo imeti pred očmi, takrat, ko govorimo o tem, kako bi okrepili učinkovitost. In v tej luči je to, kar ste vi povedali, zelo pomembno. Hvala lepa, sedaj pa gospod Lazarus. Uh, ki naj poda svoje pripombe v zvezi s tem poglavjem, potem pa naj nam poda povod v naslednje poglavje, novi modeli sodelovanja med državami članicami in eh, Evropsko komisijo. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bom uh, opozoril na uh, sledeče. Kohezijsko trošenje denarja eh, se je šele sedaj začelo. Torej, eh, denar za kohezijo je stekal šele sedaj. Prišlo je do zamud in države članice in komisija bi si morale to nujno pogledati. Um, vidimo dobre priložnosti, kar se tiče tega, da bi bolj uporabili delo računskega sodišča in da bi se bolj približali eh, pristopu enega eh, nadzora. In, um, torej, ta letna poročila bi si pogledali in V tej fazi vsi korek, bi vsi korektivni ukrepi začeli delovati. In na ta način bi lahko uh, mi uh, okrnili oziroma zožali naše delo nadzora um, skladnosti. Potem še nekaj. Izogniti se moramo temu, da, uh, denarja ne, da, da, da denar ob koncu ne dosiže uh, eh, upravičencev. To je denar za finančne instrumente. Ta denar za finančne instrumente bi moral biti tako, oziroma obstajalo bi moralo dovolj eh, dokazov, da se ta denar res namenja za delovna mesta, za infrastrukturo in pa za zaposlovanje. Uh, in do sedaj rezultati tu niso bili najboljši in na tem področju je treba še marsikaj postoriti. Sedaj pa um, bomo začeli s tretjim delom razprave, torej k našim sklepom in uh, si pogledamo nove modele. Računsko sodišče eh, ceni, da je prišlo do sprememb v eh, sedanjem večletnem finančnem okviru in da bomo lahko eh, do večje mere uporabljali pristop enotnega nadzora, ampak potrebujemo še nadaljne ukrepe. Zgodaj naslednjega leta bomo izdali posebno poročilo o tem, ali lahko komisija zaupa oziroma se zanese na zanesljivost poročil. In drugič, več se je treba osredotočati na uspešnost, poleg tega, da se osredotočamo na skladnost. In to, bomo, to, to bo odražalo tudi našo letno poročilo. Računsko sodišče povdarja dejstvo, da lahko nacionalni parlament in Evropski parlament prispevajo k temu, da bomo zagotovili to, da bodo predpisi manj kompleksni in da bodo podpirali eh, rezultate in da bodo prinašali eh, tudi zanesljive podatke. Kako bi lahko to dosegli? Kot sem pojasnil v prvem delu, um, eno eh, mnenje o kontroli je okvir odprte in transparentne kontrole, ki so na voljo vsem udeležencem v postopku, potrebujemo jasni pravni, upravni okvir, potem eh, neodvisni kontrolerji eh, uporabljajo posamične vzorce. To ne pomeni, da vsak zaupa vsem. Nacionalni standardi zahtevajo to, da morajo um, eh, inšpektorje zagotoviti, da so vsi upoštevali enake standarde pri svojem kontrolnem delu. Ampak ne glede na to je treba izboljšati poročanje na številnih področjih. Boljši podatki predstavljajo boljšo podlago za delo in res se moramo osredotočati na rezultate. In kar se tiče uspešnosti in pa doseganja rezultatov, potrebujemo skupno razumevanje kot je to eh, dejala že poročevalka za razrešnice leta 2014. In kaj je za nas uspešnost? Vsi akteri v verigi odgovornosti bi morali imeti skupno eh, razumevanje o eh, tem, kaj naj bi bila uspešnost. Hvala lepa. Uvedba v tretji del. To je bilo to. Dobro, hvala lepa. Potem pa je naslednja na vrsti gospa Labajova, poročevalka za naslednjo razrešnico. Tudi ona ima izkušnje s skupno, skupno odgovornostjo, torej izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani mm, člani parlamentov in pa komisija. Najprej bi se rada opravičila, da nisem bila tu od začetka. To je zame izredno pomembna javna predstavitev in verjemite mi, če ne bi imela javne predstavitve o, napotitvi, o, direk, o reviziji direktive o napotitvah delavcev, ki je izrednega pomena za Evropo, ta hip bi bila tu z vami že od samega začetka. Se opravičujem, ampak pač morala sem biti prisotna na obeh predstavitvah. Danes izmenujemo mnenje o a, eh, teh vprašanjih s člani nacionalnih parlamentov in pa o prisotnosti komisije in pa računskega sodišča. In mislim, da je to zelo dober pristop. Finančno upravljanje morda ni najbolj privlačna tema za razprave. To, da boljša zaščita davkoplačevalskega denarja in pa eh, državljanov iz naših držav je gotovo zelo pomemben cilj v času visoke brezposelnosti in pa skopih sredstev in pa spreča velikih izzivov, eh, s katerimi se soočamo. Naš dnevni red, naša agenda se ne nanaša zgolj na zaščito našega proračuna, pravzaprav gre tukaj uh, v resnici zgolj za politiko in to bi res rada povdarila. Eh, danes popodne ste na začetku razpravljati o regionalnem razvoju in pa o kmetijstvu. Torej, tukaj gre res za politiko. Finančno upravljanje je pomembna razsižnost naših politik. To, da ne smemo pozabiti ciljev in pa dosežkov teh politik, eh, ki, kajti s to politiko izboljšamo življenje in pa standard eh, življenja naših evropskih državljanov. Obžalujem, da se eh, skoraj da polovica eh, predstavnih organov držav članic tega zrežanja ni udeležila. Imamo člen 317 iz eh, pogodbe in tam je zapisano, da se proračun Evropske unije izvaja v sodelovanju z državami članicami. Zato mislim, da je naša naloga, naša dožnost, da delamo skupaj in si skupaj prizadevamo za zdravo finančno poslovodanje. Sodelovanje zame pomeni, da se morata sestanka udeleziti vsaj dva. Sodelovati moramo zato, da bomo zagotovili dodano vrednost, da jo bomo približali naš našim državljanom in da bomo znižali stopno um, napak uh, v poglavjih, kjer imamo deljeno upravljanje. Rada bi povdarila nekaj, kar uh, je moralo um, uh, računsko sodišče povdariti v svojih poročilih. Pogosto je tako, da nacionalni organi, komisija ali pa neodvisni auditori imajo dovolj informacij, da bi odpravile in popravile eh, napake, preden sprejmejo stroške oziroma izdatke. Rada bi se osredotočila na sledeče točke. Moja prva točka je sledeča. Zakaj je naš odbor povabil nacionalne parlamente? Naš odbor ima glavno nalogo, da preverja, koliko denarja iz proračuna Evropske unije, torej to je denar naših davkoplačevalcev, eh, torej koliko tega denarja se eh, eh, potroši na podlagi poročila Evropskega sodišča. Večkrat 140 milijard. In to je majhen ali srednjo velik proračun, če to primerjate z proračuni nekaterih držav članic, ampak je vitalnega pomena za druge majhne države članice, ki se zelo odvisne od financiranja strani Evropske unije. Evropska komisija je ob koncu odgovorna za izvajanje proračuna. Tudi 80 odstotkov plačil um, sodi pod deljeno upravljanje med Evropsko komisijo in državami članicami kot veste, to zlasti velja za kmetijstvo in pa za zaposlovanje ter regionalni razvoj. Vsako lepo Evropsko računsko sodišče odkrije napake in nepravilnosti, ki, um, um, ki zadevajo skupni proračun in zlasti na področju kohezijske politike, kmetijske politike in pa politike razvoja podeželja. Pogosto gre tukaj za napačne uh, interpretacije uh, pri ravneh med regionalno in pa evropsko ravnjo. Pogosto imamo šipke sisteme nadzora, potem imamo tukaj preverjanje na prvi ravni. Komisija o tem poroča tudi o poročilih o letnih dejavnosti svojih generalnih direktorjev. Seveda, če so problemi pri državah članicah, potem je normalno, da o tem razpravljamo za državami članicami in naši sogovorniki so poslanci nacionalnih parlamentov in zato je normalno, da izmenjujemo mnenja z vami. V preteklem letu, ko sem bila poročevalka za razrešnico 2014, nismo uspeli organizirati to javno predstavitev. Povabili smo predstavnike vlade, ampak zavrnili so udeležbo pri takšnem sestanku. Letos je slovaško predsedstvo zavrnilo udeležbo. In žal je, da se predstavniki vlad eh, ne pojavijo tu in uh, ko razpravljam o finančnih interesih Evropske unije. Občutek imam, da je to res odgovornost držav. Seveda, države so se same odločile, da bodo prevzele odgovornosti pri izvajanju proračuna preko določenih izjav. Eh, zagotavljajo, da so bile transakcije pravilne in eh, legalne. Parlament pozdravlja dejstvo, da so Danska, Nizozemska in Švedska se odločile, da bodo poslale te nacionalne izjave. Kajti velikega pomena je, da države prevzamejo politično odgovornost za uporabo sredstev EU in sicer preko javnih dokumentov. Po drugi strani finančna uredba Evropske unije predvideva to, da morajo um, upravljalski organi držav članic izdajati uh, letne izjave o zanesljivosti. Zanima me, kakšne, kako vi komentirate to? Ali imate kakšne predloge v zvezi z nacionalnimi deklaracijami in pa o vlogi parlamentov v zvezi s tem? Uh, Rada bi tudi slišala vaše mnenja o mehanizmu nadzora, eh, kontrole, kako je to organizirano v vaših državah članicah, kako sodelujete z ravnjo EU, ali EU nudi dovolj podpore. Torej, res bi me zanimala eh, razprava o tem. Moja druga točka pa je sledeča. Seveda bi se morali vprašati po naravi dialoga, ki ga želimo spodbujati z nacionalnimi parlamenti. Lahko vam zagotovim, da gre pri tem dialogu za um, um, sodelovanje in pa za dobro voljo. Tukaj ni hierarhije in zato se je treba zanašati na pravilno izmenjavo informacij in pa na um, razumevanju tega. Evropski parlament ni tu zato, da bi delil lekcije. Najprej bi radi opredelili in razumeli probleme, zato da bi lahko našli rešitve. Ko Evropsko računsko sodišče odkrije nepravilnosti na določenih področjih politike, so zato lahko različni razlogi in opravičila. Tu smo zato, da prisluhnimo drug drugemu in da opozorimo na probleme in razlike, s katerimi se soočajo nacionalne in regionalne ravni pri izvajanju evropskega proračuna. Vsi vemo, da je eden od poglavitnih razlogov za nepravilnosti kompleksnost predpisal. In v zvezi s tem se vsi lahko strinjamo. Vemo, da bi včasih eh, lahko bila država članica eh, izvor eh, te kompleksnosti, ampak Evropski parlament tudi nosi pomembno odgovornost v tem smislu kot Evropski sozakonodajalec. Iz tega razloga je po mojem mnenju dobro, da so nacionalni parlamenti vedno bolj vključeni v postopek sprejemanja odločitev Evropske unije. Vsako leto imamo to zelo pomembno vajo, ki jo imenujem razrešnica. Sprašujem se, koliko poslancev eh, v nacionalnih parlamentih eh, ve, v resnici ve, kaj pomeni to razrešnica kajti regionalne in nacionalne ravni so do velike mere odgovorne za izvajanje eh, proračuna, niso pa odgovorne pred Evropskim parlamentom. Odgovarjati morajo zgolj svojim lastnim nacionalnim parlamentom. In še enkrat, Evropski parlament vam ne bo podeljeval lekcije. Naše politično delovanje je omejeno za eh, političnim institucionalnim okvirom Evropske unije in sodelovati moramo z nacionalnimi parlamenti. Lahko samo upam, da bodo nacionalni parlamenti podprli naše ukrepe, kaj je naš skupni cilj leta, da bi zagotovili kar se da veliko uh, uh, uh, učinkovitosti in da bi. Uh, eh, eh, davkoplačevalske denar kar najbolj učinkovito izdali oziroma potrošili. In naj sklenem. Uh, Predlagala bi štiri konkretne ukrepe na področju sodelovanja. Cilj je ta, da bi vzpostavili nekoliko več sodelovanja med parlamentom in pa nacionalnimi parlamenti, kar se tiče nadzora proračuna. Te predloge bi jaz razumela kot prve ideje, kot glasno razmišljanje in o tem lahko kasneje razpravljamo. Zanimalo pa bi me vaše mnenje o tem in eh, koristno bi bilo, če bi začeli morda z nekaterimi konkretnimi točkami. Torej, moj prvi predlog je sledeč. Letne prezentacije letnih poročil Evropskega računskega sodišča bi potekale ob prisotnosti nacionalnih parlamentov. Fino bi bilo, če bi to potekalo tu v Bruslo in potem bi bili vedno, vi vedno dobrodošli. Jasno je, da izvajanje proračuna EU je udeljenje odgovornosti in da to zadeva vse nacionalne parlamente. Torej, razmisliti bi morali o načinu sodelovanja pred tem in eh, torej, lahko bi bili skupaj prisotni pri predstavitvi letnega poročila eh, Evropskega računskega sodišča. Drugi predlog. Poskušati bi morali vključiti raven eh, proračunskega nadzora tudi v delo eh, odboru za finance eh, v nacionalnih parlamentov in pa v delo odborov Evropskega parlamenta. To bi bil sistematični način rednih srečanj in to bi bilo koristno za vse. Tretji konkretni predlog, uh, vzpostavili bi omrežje osebja kajti mi politiki ne vemo, kako bi preživeli brez našega osebja. To bi potekalo na ravni sekretarjata Konda in pa sekretarjata vaših odborov v nacionalnih parlamentih, zato da bi spremljali resolucijo o razrešnici, če bi prišlo do posebnih vprašanj v z nacionalnimi eh, vprašanji, pa tudi zato, da bi izmenjevali dobre prakse, naprimer kako bi se izognili eh, pretirani zakonodaji. V vsakem parlamentu bi lahko bila imenovana kontaktna oseba, ki bi posredovala te informacije. In seveda zadnji enostaven predlog je sistematično obveščanje nacionalnih parlamentov. Ko bi naš odbor poslal delegacije v države članice, kar se zgodi sem in tja. Torej, drage kolegice in kolegi, zelo bi bila vesela, če bi lahko razpravljati o teh konkretnih predlogih in eh, razumemo to eh, današnje srečanje kot prvi korak v vrsti nadaljnih sestankov v okviru našega sodelovanja. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k naslednjemu govorniku. Morda bi bilo dobro, če bi dobili kakšno povratno informacijo o teh vaših predlogih. Eh, pozdravljam starega znanca v tem odboru in sicer pozdravljam podpredsednika revizijskega odbora v nacionalnem parlamentu. Hanna Nisele, eh, prosim, beseda je vaša. Uh, uh, Gospa predsednica, gospe in gospedje, hvala lepa eh, in tudi čestitke za to, da ste organizirali ta seminar, ki je tako pomemben eh, na podlagi mojih izkušenj to lahko povem. Um, uh, e, tu gre seveda za sodelovanje z državami članicami. Morda bi lahko tu uporabili e, slogan, moto Hillary Clinton, močnejši skupaj in skupaj smo dejansko lahko močnejši. Imam šest točk. E, torej, pred menoj govornice je imela štiri točke, jaz jih imam šest. Pomembno je, da eh, odigrajo parlamenti svojo vlogo pri eh, odločanju o evropskih zadevah. Eh, finskemu parlamentu je odločanje o evropskih zadevah zelo pomembno, zato imamo poseben odbor. Drugič. V parlamentu bi morali imeti tudi revizijski odbor. E, kot neko, nek visok parlamentarni organ, finska ustava e, zagotavlja, da ima ta odbor pomembno vlogo, eh, pomembno vlogo igra tudi pri evropskih zadevah, eh, daje poročilo Evropskemu računskemu sodišču, eh, letna poročila za Evropski stabilnostni mehanizem, Eh, in eh, evropski instrument za finančno stabilnost. Naprej. Eh, parlament se mora seveda zavedati poročil Evropskega razčunskega sodišča in njegovih zaključkov. Letno poročilo sodišča je pomembno tako za Evropski parlament, kot tudi za nacionalne parlamente. To poročilo navaja ugotovitve in zaključke, ki nam pomagajo oceniti kakovost eh, finančnega upravljanja v Evropske uniji. To mi na podlagi tega ugotavljamo, kje so največja tveganja, kako so uporabljali eh, evropska sredstva v teku leta. Če eh, komisija vsega, Eh, organi v državah članicah ali pa eh, eh, neodvisni revizori uporabljajo informacije iz Evropskega računskega sodišča in njihovih poročil, bi lahko preprečili, odkrili in popravili celo vrsto napak. To je zelo pomembna informacija. Potem korekcije. To je moja naslednja točka. mislim, da poročilo sodišča eh, ne navaja, kako je eh, na nacionalni ravni eh, treba izvajati te korekcije. To je prepuščeno ministru, ki je pristojen za določeno področje. Torej, ni dovolj, da se osredotočamo in eh, zanašamo na nacionalne ministre. Obstaja moralno tveganje. Naslednja točka, peta. Evropsko računsko sodišče in nacionalni revizijski organi uporabljajo več usporednih eh, revizij pri kmetijskih skladih, strukturnih skladih in tako naprej. Mislim, da bi bilo bolje, če bi dobivali bolj natančno informacijo o porabi eh, finančnih sredstev, strukturnih, kmetijskih in tako naprej skladov, kako se to uporablja na evropski ravni. Eh, treba je pač učinkovito uporabljati strukturne eh, programe in mi se moramo zavedati, da gre tudi za deljeno odgovornost Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. v Evropi moramo biti bolj praktični. Moramo zagotavljati eh, boljšo implementacijo naših odločitev. Manj birokracije, manj administrativnega vremena potrebujemo. Eh, komisija je tudi omenila, da potrebujemo vsega, eh, Nadzor, ki temelji na tveganju. Treba je pač upoštevati administrativne sisteme, nadzore v državah članicah. Če ti dobro delujejo, se eh, seveda pri reviziji lahko opremo na njih. Lahko zmanjšamo administrativno breme na finskem poskušamo eh, eh, zmanjšati nepotrebno birokracijo in znotraj Evropske unije je tudi treba storiti več na tem področju. In za zaključek, eh, novi razvoj v Evropske uniji. so prinesli tudi nove nadzorne odgovornosti tako za nacionalne revizijske institucije, kot tudi za evropske revizijske uh, organe. Pomembno je, da se poročila vseh teh organov in njihovi izsledki uh, ustrezno sporočajo uh, eh, zainteresiranim. Strinjam se, Eh, da je treba okrepiti parlamentarni nadzor, eh, kajti to ima lahko velik učinek na učinkovitost in nadzor nad vsemi eh, organi in sistemi, ki so vključeni v upravljanje porabe v Evropske unije. Države članice Evropske unije se deloma soočajo z ekonomskimi problemi in mi moramo storiti eh, več, da razrešimo eh, probleme v nacionalnih gospodarstvih. Treba je zagotoviti eh, večjo konkurenčnost, več delovnih mest in to bo prav gotovo tudi vprašanje, s katerim se bomo ukvarjali v prihodnosti. Torej, o tem bomo še razpravljali. Zelo pomembno je, da se nacionalni parlamenti zavedajo in da poznajo ključne izsledke poročil Evropskega računskega sodišča in da na nacionalni ravni sprejemajo korektivne ukrepe. Še enkrat želim podariti pomen vsega tega in hvala lepa za to, eh, da ste organizirali eh, današnjo razpravo in morda lahko nadaljujemo to razpravo še v prihodnih letih. Hvala lepa. Hvala lepa. Mi se seveda stalno sprašujemo, kako bi eh, stvari eh, najbolje obravnavali, kako naj ostanemo eh, v stiku. Mi smo sodelovali v pogovorih z nacionalnimi parlamenti in po vsakem krogu pogovorov ni bilo nobenih rezultatov. Vsi so odšli domov, pa ničesar ni bilo več. Želimo pač vzpostaviti pravi dialog, evropski parlament Evropska raven je dosti krat eh, sovražnik v očeh mnogih nacionalnih eh, parlamentov in obratno. Vendar mi moramo premagati to težavo in mi moramo seveda poskrbeti za to, da bodo drugi imeli razumevanje za to, kar počnemo. E, ne želimo samo premostiti čas e, do sprejema, temveč dejansko želimo doseči boljše rezultate, želimo izboljšati nacionalno in tudi evropsko raven. Razumeli smo, da je treba izboljšati izmenjavo informacij, zato da bi tudi bolje razumevali, zakaj gre. Eh, veseli me, da želi gospod Kristens iz Latvije besedo. Prosim, beseda je vaša. Jaz prešel, da to je skonc. Godam je kolej, jaz gribe pa iste, da želi. Eh, spoštovane kolegice in kolegi, rad bi Uh, povedal nekaj opomb v zvezi s tem, kar je povedal finski kolega. Povsem se strinjam, da igrajo nacionalni parlamenti odločilno vlogo. Premalo se je danes razpravljalo o spremembah v politični situaciji in Eh, politične spremembe lahko dejansko izničijo uporabo eh, finančnih sredstev iz strukturnih eh, skladov. Pri nas, na primer, imamo nek organ, ki preverja uporabo denarja. Imamo tudi odbor v parlamentu za nadzor nad porabo sredstev, imamo strukturo podobno računskemu sodišču. Zelo intenzivno smo preverjali porabo na področju kmetijstva, na področju luke, preverjali smo infrastrukturne projekte ob naših mejah. Eh, Marsi kaj pa eh, ni več tako eh, pomembno zaradi sprememb v Rusiji, saj veste, da so nekdanje sovjetske države spadale med največje žrtve. Imamo tri luke in logistika je bila usmerjena uh, v smeri vzhod-zahod. Po uh, političnih spremembah uh, se je zmanjšal obseg blaga, se je zmanjša, zmanjšala dejavnost v lukah, uh, naprimer v Rigi. Uh, so morali najti neke nove logistične rešitve. Obseg blaga se je spremenil, denar je bil porabljen, ustvarjali so novo infrastrukturo tudi na mejah, Tam so postavljali nove skenerje za to, da bi preverjali tranzitno blago, tranzitni pretok. Eh, vse to so postavili, pa tega tranzita sploh ni, ni tega, eh, ni več teh tokov. Evropski organi sedaj pravijo, da je bilo uporabljeno veliko denarja nihče pa ni upošteval političnih sprememb. E, mi smo dobili možnost za izboljšanje infrastrukture, porabili smo sredstva in sedaj je to nekoristno. E, strinjam se seveda s tem, da e, je to bilo na začetku investirano namensko in eh, uprava je tudi v komplicirani situaciji. Mi smo majhna država in mi eh, smo poleg eh, gospodarsko močne velike države in Evropska komisija bi morala to tudi upoštevati. Nas zadeva manj ta problem nenamenske porabe kot eh, ta politični problem. In mislim, da Brusel tega ne razume tako dobro, tudi ne razume dobro sankcij. Te sankcije morda zadevajo manj uh, Nemčije, uh, vendar uh, kmet, kmetijski sektor v baljskih eh, državah eh, je zelo trpel, naprimer izvoz mleka in tako naprej. Mi smo z evropskimi denarji eh, gradili številne objekte, ki pa sedaj niso posem izrabili svojih kapacitet. Tudi pri sestavi proračuna bi bilo to treba uh, upoštevati. Hvala lepa um, za pozornost. Hvala lepa, da ste tu omenili uh, problem, eh, na katerega nismo bili pozorni. Vi upravičeno opisujete svet, ki se stalno spreminja. Potem nekdo pač zgradi uh, uh, mlekarne, predelovalne uh, obrate in potem uh, se prenehajo izvozi. E, tu je seveda problem in tu je treba seveda pomagati tudi vaši državi članici, e, da bo kos e, temu problemu pred dvema letoma, pred petimi leti in pred trinajstimi leti, ko sem jaz prišla, sem, smo se ukvarjali s povsem drugačnimi stvarmi v našem odboru. In danes gledam na preteklost kot na dobre stare čase in eh, problemi so bili majhni v primerjavi z današnjem in zaradi tega je tudi ta komunikacija zelo pomembna. Tu gre za vprašanje, kako naj se prilagajamo stanjem spremembam po svetu in Oglejmo si projekte in učinkovitosti. Eh, če si nekatere ogledamo, si lahko pulimo lase eh, in upam, da se bodo stvari normalizirale in da bodo te investicije eh, vzdržale do takrat in da ne bo to stalo preveč denarja. Gospoda Alonisile bi še enkrat vprašala, kako vi gledate na to situacijo? mi v našem odboru vidimo, kako se eh, eh, svet deli med donatorje in prejemnike eh, pomoči. Kako bi vi to opisali? Kako naj zainteresiramo države, vse države na enak način za učinkovito porabo sredstev? Eh, tu obstajajo namreč različni interesi, obstajajo tudi eh, različni eh, pristopi pri dojemanju pomena teh sredstev, te porabe. Mislim, da mora to biti vsem enako pomembno, vse ne gre za denar, gre za skupno moč. Bi vas lahko prosila za vaše stališče v zvezi s tem. Hvala. Well, uh, good question, I would say. No, rekel bi dobro vprašanje. Mislim, da je problem, da imajo tu nacionalni parlament je prešipko vlogo, to je treba okrepiti. Kako naj zagotovimo boljše sodelovanje pri vprašanjih eh, deljenega upravljanja? Eh, torej, mislim, eh, da je svet tudi vprašanje odgovoren za to vprašanje. To dosti krat vidim. Ekofin namreč eh, se naprimer ukvarja s poročilom računskega sodišča, Evropskega računskega sodišča. Za njih to ni pomembno vprašanje, pa bi moralo biti. Morali bi biti bolj pozorni na to vprašanje Eh, vprašanje. In nacionalni parlamenti morajo pozvati svoje ministre, naj si ogledajo ta vprašanja. Naj si ogledajo natančno poročila Evropskega računskega sodišča. Eh, nacionalni parlamenti v državah članicah morajo praviti svoje delo. Se pravi, popravke je treba narediti na nacionalni ravni, na ravni prejemnikov, kajti sicer ne bomo mogli zagotoviti zadostno izboljšanje situacije. Kolegi Lazaro hat mi erzählt, Kolega Lazarov mi je povedal, da je bil ravno v svetu in da je moral potem v ekofinu štiri ure čakati. Kako se države članice, kako se svete zanima za delo eh, Evropskega računskega sodišča? To bi me zanimalo. Eh, um, all stakeholders should be interested. To bi moralo zanimati vse deležnike, torej vse udeležence bi moralo zanimati delo Evropskega računskega sodišča. Ko gre za uspešnost in za to, kaj bi lahko storili, da bi izboljšali uspešnost, bi rekel to. Države članice se bodo morale vnaprej odločiti, katere rezultate in katere vplive želijo doseči, ko predlagajo proje, eh, projekt v operativnih programih. To je izredno pomembno in komisija bi morala imeti skupne smernice za vse države članice, ko gre za to, da podprejo, da sprejmejo operativne programe in morali bi zagotoviti skladno sa političnimi celji, ki so eh, usidrani v desetletne načrte. Kajti ugotovili smo, da ni veliko skladnosti med, eh, strategije, med eh, eh, cilji strategije 220, med operativnimi programi in pa um, um, partnerskimi sporazumi držav članic. Torej, države in komisija bodo morale vnaprej določiti kaj so cilji, ko gre za sofinancirane projekte. Hvala. Hvala lepa. To je sedaj eh, ura resnice. Sedaj pa bom eh, nadaljevala z Martino, eh, lansko poročevalko. Kaj mora ostati v poročilu in kaj bi radi povedali našim kolegom? preden eh, damo kolegu Celerju eh, besedo za eh, sklep. Morda je najpomembnejša stvar, ki bi bila naše sporočilo, ta, da pridete tudi naslednjič na ta sestanek. Bodite odprti in ne bojte se, da. Uh, poskuša parlament ali pa poročevalec za razrešnico podajati neke lekcije in poskušajte z nami govoriti odprto o problemih, kajti to sem v preteklem letu res pogrešala. In eh, nekako sem zavistna eh, kolegu Joachimu Celerju, ki ima letos to priložnost, torej da se pogovori z vami, preden zapiše svoje poročila ne spremenimo te prakse, srečujemo se to vsako leto v prihodnje. In nismo tako slabi. O našem odboru smo prijedni ljudje in všeč so nam odprte in odkrite razprave. Ja, Hvala lepa. Ampak lahko tudi grizemo. Sedaj pa bi dala besedo Joachimu Celerju, poročevalcu za leto 2015. On bo potem uh, predstavil svoje sklepne besede. Naj vas vse povabim na koktajl v drugem nadstropju. Prsrčno ste vabljeni, da z nami spijete kozarček. Kaj ti to, kar dobite od nas, ste že zdavne plačali. Eh, veseli bi bili, če bi se nam pridružili in eh, to velja tudi za asistente, za mm, mm, zaposlene tu. Uh, Naj vam eh, podam naslednje sporočilo za napot domov. Eh, takšna izmenjava je in meni je zelo pomembna. Sedaj uh, uh, smo ravno pred tem, da bi sprejeli Evropsko uh, javno tožilstvo. Številne države članice so podale svoje pridržke, svoje ugovore. Poskušamo uh, vzpostaviti uh, inštitucijo, ki bi bolje ščitila evropski proračun pred goljufijami, kajte do sedaj se nismo mogli uh, zanesti uh, na to, da bodo pravosodja v državah članicah postala dejavna, ko bo prišlo do korupcije. In zato potrebujemo evropsko finančno uh, tožilstvo. Torej, ne, to, govorim o finančnem tožilstvu, ne o tožilstvu, ki bi bilo pristojno prav za vse. In to tožilstvo bi se ukvarjalo zgolj z uh, upravljanjem uh, proračunskih sredstev v državah članicah. Nacionalni parlamenti bi morali vedeti, da težko odobrimo naša torej, evropska sredstva za države, ki imajo pridržke v zvezi s tem, da bi imeli um, evropsko finančno tožilstvo. Uh, z veseljem vas bi radi še naprej obveščali o pomenu tega, kaj te obstaja povezava med zaščito finančnih interesov in pa poseganje se strani evropske ravni. Lahko vam podam številne primere o tem, kako se do sedaj nismo mogli zanesti na ukrepanje eh, sodišč v nacionalnih državah članicah. In to, če bi imeli torej eh, Evropsko finančno eh, tožilstvo, potem bi se lahko nam zanesli. Sedaj pa gospod Celer za sklepne besede, sicer pa se vsem prav lepo zahvaljujem, zahvaljujem se tudi sekretarjatu, hvala lepa, da ste bili danes z nami, hvala lepa sekretarjatu za organizacijo tega neenostavnega srečanja. Gospod Celer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V, Nem, v Nemčiji pravimo, vsak začetek je težek. In že večkrat smo opozorili na to, da ni bilo enostavno organizirati eh, tega sestanka med vami, predstavniki nacionalnih parlamentov in regij ter pa med eh, nami, člani Evropskega parlamenta in sicer v odboru za eh, nadzor proračuna. Postalo je jasno, da potrebujemo takšno sodelovanje, da je nujno. Obžalujem to, da so eh, bili sicer z nami tudi kolegi iz našega odbora, niso bili sicer tako številčni, kot bi si želel. Predvsem pa pogrešam kolege iz odborov eh, za regionalne zadeve ali pa kolege iz odbora za kmetijstvo. Kajti to so kolegi, ki vedno znova zahtevajo, da moramo sodelovati z nacionalnimi inštancami, s predstavniki držav članic in eh, škoda, da se nam kolegi iz drugih odborov, katere te teme tudi zadevajo, niso pridružili. Prizadevati si moramo skupaj za učinkovito uporabo sredstev in sicer v okviru eh, eh, ciljev in rokov, ki si jih sami določimo. In ta pritisk za doseganje teh ciljev moramo še ukrepiti. Postalo je jasno, da, po, da zelo radi države, zlasti regije, eh, koristijo podporo iz evropskega proračuna. raje se obračajo na ta sredstva kot na druge instrumente, ki jim niso na voljo. Ampak to niso božična darila, ki jih najdemo pod božičnim drevescem. Regije morajo te projekte dobro predstaviti, dobro prikazati in e, projekti morajo biti tudi uspešno izvedeni in morajo dokazati, da so dosegli tako evropske cilje, kot tudi izboljšali e, življenje v regijah. Že večkrat je bilo povedano, da so tudi evropska proračunska sredstva omejena. Potem eh, naj omenim še vprašanje Brexita, če bo res prišlo do tega, da bo um, izstopila iz Evropske unije velika uh, država donatorka, ne, donatorka oziroma uh, plačnica. Potem se bo postavilo tudi vprašanje proračuna in res bomo morali spremljati uh, celje, cilje, ki smo, jih, uh, ki smo si jih zastavili in če so primerni tudi inštrumenti, ki jih imamo. Zato potrebujemo vašo podporo. Mislim, da smo naredili prve korake. Številni med vami ste našli pot do Bruslja in upam, da bomo še naprej nadaljevali z dialogom, s katerim smo danes začeli. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zaključujem sejo. Prosim, pridružite eh, eh, se nam eh, na koktelu v drugem nadstropju.